kolegice in kolegi čeprav čeprav tukaj še ni vseh poročevalcev v senci ali senc glede na zelo nabit dnevni red za danes popovdne predlagam da začnemo 45 minut imamo na voljo za vprašanja in odgovore z evropskim stranjo um, uh, čez Atlantskega odbora za zaščito podatkov. Srečali so se julija v tem uh, telesu dvakrat in potem uh, prejšnji teden 19. in 18. 20. septembra v Washingtonu DC. Eh, gospod eh, Paul Nemet bo govoril v imenu evropske delegacije v tem eh, delovni skupini. Potem pa bomo imeli odprta vprašanja z strani poročevalca in poročevalca v senci in če bo ostalo časa, bomo tudi druge povabili k sodelovanju. Torej, gospod Nemec, imate besedo. Najlepše hvala. To je bil drugi sestanek delovne skupine. Prva, eh, prvi sestanek je bil nekako ugotavljalni, če bomo sploh imeli take sestanke. Na tem drugem sestanku eh, smo se osredotočili na eh, zahteve z strani ZDA in to je je nadzor oziroma pregled mehanizmi, ki bodo zagotovili, da tajne službe v um, ZDA in uh, v EU delujejo v skladu z zakonodajo. Od, go, dogovorili smo se o dveh sistemih nadzora. Imeli smo. Uh, sestanek z direktorjem tujih eh, obveščevalnih služb v vseh agencij v ZDA eh, v Washingtonu. Pogovarjali smo se eh, o nadzoru za strani kongresa, imeli smo uvod v to, srečali smo se z um, strokovnimi službami eh, senata in kongresa, eh, imajo odbor za nadzor in potem smo slišali pregled um, sodnega nadzora v ZDA nad temi službami in omogočili so nam tudi sestanek z dvema predsednikoma odbora in sicer odborov, eh, ki jim je, ki jima je um, predsednik Obama naložil, da predlagajo reforme eh, na zorno, nadzornih eh, odborov, potem imamo med njimi temi odbori PIKLOP, eh, to je telo, ki je za, dolženo za nadzor vseh porotiterorističnih terorističnih dejavnosti v ZDA. Odločiti se je še treba o treh vprašanjih v okviru tega odbora. Prvo vprašanje, ali so je delovanje eh, tajnih služb ZDA in agencij zako, eh, zakonito. Drugo, ali so je zakonodaja v zgladu z ustavo. In eh, tretjič, ali je to dobra politika. In srečali smo se tudi še s predstavniki nekega drugega telesa, ki ga je ustanovil predsednik Obama in to je telo, eh, ki naj bi pripravilo predloge za boljšo uporabo tehnologije in za uravnoteženje eh, interesov zasebnosti in eh, nacionalne varnosti. Predseduje temu profesor Peter Swire, to je eh, ad hoc ustanovljeno telo in poroča ustno neposredno predsedniku. Eh, torej, eh, čez dva tedna bodo imeli sestanek oziroma takrat smo se srečali z njimi dva tedna pred njihovim sestankom. Obe skupini sta na nas naredili vtis, da obstaja neka odprtost za spremembe. Uh, Eksplicitno je del njihovega mandata, da preučijo implikacije zunanje politike. Ravno tako smo seveda zastavljali vprašanja, ki zadevajo obseg oziroma predmet eh, delovanja eh, oziroma ravnanja državljanov Evropske unije obseg eh, tega je bil predmet našega vprašanja. Vse se je nanašalo na nadzor in poskušali so nam dokazati, da znotraj sistema ZDA obstaja eh, trden sistem ponovnega preverjanja, ki zagotavlja, da agencije delujejo v skladu z zakonodajo ZDA. No, Potem bom pa uh, gospoda Moresa kot poročevalca za, prosila za komentar. Uh, sedaj je vendarle prišlo nekaj več poročevalcev v senci kot na začetku prezentacije. Eh, hvala gospodu Nemicu, da je bil tako kratek, tako da lahko zastavimo čim več vprašanj. Vprašal bi torej o vsebini razprav. Torej, pol osnovno vprašanje. Ali ste dobili vtis, koliko evropskih državljanov je bilo prizadeto zaradi teh navajanih eh, dejanj, koliko jih je bilo prizadetih posredno ali neposredno z eh, obveščevalnimi dejavnostmi v ZDA, ali ste se osredotočali na eh, težo posameznih učinkov? In uh, kako se to povezuje z um, odstavkom 2.1.5. Drugič, govorili ste o sistemu nadzora in tako dalje, oziroma sistemih. To je pomembno in zanimivo. Vendar, osnova je, da verjetno obstajajo eh, dejavnosti, ki so zakonno, zakonite v skladu z ameriško zakonodajo, so pa v nasprotju z našimi temeljnimi pravicami. Kot eh, primer eh, podajam ehm, zbiranje podatkov v programu preko optičnega kabla. Eh, torej, ali ste sploh začeli s tako razpravo na teh sestankih, na kakšni ravni ste razpravljali o tej problematiki? Povejte nam več, eh, več podatkov o tem, kakšna je bila razprava. In eh, mogoče ste vi in gospod eh, Pribe glede eh, Safe Harbor eh, razmišljali o možnostih te varne luke, če dobesedno prevedemo. Eh, ali to pomeni eh, potrebo po ponovni pravni presoji glede na postavitev novih standardov. Kako se te vloge dopolnjujejo in kakšne so bili odzivi eh, ZDA na eh, reakcije komisije in glede na eh, lobiranje. Eh, Ali ste opazili kakršno koli pripravljeno s strani ZDA, da bi se ponovno pogovarjali z evropskimi partnerji? Okay, thank you. Um... Hvala lepa. Gospoda Devosa ne vidim, ki je bil tukaj, je pa eh, spoštovalec v senci za strani EPP-ja. No, potem bom sama tudi sebe preskočila in se bom dala na koncu in bom dala besedo zelenim. Če. Najlepša hvala. In hvala, da ste spet prišli k nam. Ti si imam glede vsebine ukrepov nadzora oziroma obveščevalnih ukrepov in kaj je v bistvu za tem, ni nekaj, na kar bomo dobili odgovor. Bolj bomo dobili odgovor, kaj ste iztržili na sestanku. Trenutno se vedno znova postavlja vprašanje, ali sploh lahko karkoli naredimo, karkoli spremenimo. Vtis imam, da bodo mnogi rekli, da enostavno ničesar ne moremo narediti, ker ni spremembe v politični miselnosti v ZDA na tem področju. Zanima me, če je temu res tako. In če se res mogoče kaj dogaja v ZDA na, v tej razpravi, e, slišal sem različna mnenja. E, glede zakona o nadzoru tujih obveščevalnih služb FISA. Kakšne so pravne podlage za to? To je za nas kot evropejce najpomembnejše. In moje drugo vprašanje. Očitno se ne razumemo prav. Mi kot evropejci naj bi zastavljali samo vprašanje glede zakonitosti teh obveščevalnih in nadzornih ukrepov in glede skladnosti z eh, ameriško zakonodajo, ne pa z evropsko zakonodajo. O tem moramo tudi odpreti razpravo. In zanima me, kakšen vtis ste vi dobili na sestanke, kako oni razumejo razliko. Uh, ki je bolj pomembna za evropske državljane, tudi če je nek nadzor izveden v skladu z ameriško zakonodajo, je to lahko še vedno kršitev temeljnih pravic v EU in temeljnih načel uh, v EU. To sta moji dve vprašanji. Okay, Ker gospoda Vosa še vedno ni, gospa. Ernst? Um. Najlepša hvala. Menim, da smo prišli do točke, na kateri je treba razmisliti, ali bomo v primeru črnih skrinic še naprej delovali tako kot do sedaj. Nekateri kolegi so dejali, da mm, gre tu za pomembno vsebino, tako da res gre za točko, na kateri se moramo vprašati, ali lahko preprosto javno zaslišanje poteka na takšen način, glede na to, kar smo slišali v zadnji razpravi. Zaradi trenutno potekajočih razprav se mi porajajo namreč nekateri dvomi. Zastavila bi nekatera vprašanja, ki so po mojem mnenju še vedno smiselna. In sicer, kako poteka delo v tej skupini? Kako delujete? Kako potekajo posamezni postopki? V katere dokumente imate v pogled? Katere dokumente preučujete? Katere kateri dokumenti so vam predloženi, kaj je tisto, na čemer delate. Zanima me, kako po kakšnem vrstnem redu postopate ali si preprosto nekaj pripovedujete. Kakšno so torej načela, po katerih preizkujete ali se osredotočate na evropsko zakonodajo ali na, delujete tudi v skladu z zakonodajo ZDA? To me zanima, to so nejasne zadeve. Poleg tega, zdi se jasno, da je prišlo do nadzoro, nadzorovanja, do vohunjenja. Zanima me, ali je tudi to izhodišče postavljeno pod vprašaj, ali so te zadeve že jasne. Želim si konkretnih številk. Želim si konkretnih rezultatov. Kaj te drugače nam ne bi bilo se, treba sedeti tu. To bi si lahko prihranili. Najlepša hvala in ravno kar prispel gospod De Vos. Čeprav trenutno nisem spremljal izjav, bi me kljub temu zanimalo naslednje. Kakšne jamstva nam lahko sploh dajo ZDA, da izključimo torej vohunjenje s strani ZDA? In sicer to v luči vohunjenja za zaseb, podatki zasedni, zasebnih družb. Gospod Kirkov, želite besedo? Okay, mr nemec don't take this personally but um, ne jemljite tega osebno gospod eh, nemec ampak eh, zelo sem skeptična glede koristi celotnega delovanja govorimo o neki administrativni zadevi ki jo bo pač opravila skupina uslužbencev ne glede na to kako kompetentni so ali ne in skoraj tako kot vsi drugi govorniki, res ne vidim, kako je lahko korisno za evropsko delegacijo, da potuje v ZDA, v Washington, to da sliši. Um, predstavitev evropske, eh, ameriške zakonodaje in ustave. O tem si lahko preberemo v katerem koli učbeniku. Nas zanima le spoštovanje evropskega prava in to je naša odgovornost, ne ameriške vlade. Rekli ste, da so vam dali predstavitev mehanizmov nadzorna, ki so se vam zdeli impresivni. Vendar deluje večinoma to na eh, skrivnih zakonih in izvajajo to skrivni, eh, skrivna sodišča oziroma tajna sodišča. Kako lahko temu rečete, da je nekaj impresivnega? To pomeni, da razumete eh, vse skupaj na popolnoma drugačen način. Cinično lahko rečem, da je vse skupaj le simbolično. Eh, gospod eh, Kirkhop se ni premislil, zato bom prosila gospoda Nemica, da odgovori in potem bom dala besedo drugim. Najlepše hvala. Začel bom z vprašanjem, kako sistem, kako proces deluje. Za vsak eh, sestanek eh, pripravimo dnevno, dnevni red. Eh, nepisano pravilo pa je, da na koncu, če se ne moremo dogovoriti o dnevnem redu, potem domačin to odloči. Odločili smo se za nadzor in ugotovili smo, da bi bilo veliko bolje, da bi se um, osredotočili na uh, obseg uh, samega delovanja. Ampak potem smo se vendarle tudi odločili, da bomo vključili nadzor. Dokumenti so pred nami in so popolnoma v javni domeni. Te smo raziskovali, nismo dobili nobene dokumentacije strani administracije ZDA, in tudi eh, nismo razpravljali o programskih aktivnosti, ker so nam rekli, da so tajni. Od eh, ZDA smo eh, zahtevali, da nam predstavijo deklasificirane sodbe tajnega sodišča, vojaškega sodišča, to ni bilo možno tisti hip, ampak mislim, da bo to v prihodnje možno. Kajti zelo pomembno je, da razumemo relevantnost tega sodišča za evropske državljanstve, še eh, posebej, ko gre za eh, dejavnosti nadzora v skladu z členom 702. In še enkrat bomo svoje ameriške kolege pozvali, da nam razložijo, kako te sodbe uh, vplivajo in kakšne elemente zaščite prinašajo za evropske državljane. Prvo vprašanje, gospod Mares, eh, vedno znova smo na vseh sestankih pozivali ameriško vlado, da nam uh, vsaj približno uh, povedo, koliko uh, je prizadetih evropskih državljanov in na kakšen način. Rekli smo, da je uh, eh, ZDA jasno povedala, kakšen obseg internetskega uh, poslovanja oziroma eh, prenosa podatkov je pregledovala Agencija za državno varnost in seveda tudi eh, telefonske pogovore v skladu z eh, po členom 215 in koliko telefonskih številk je bilo shranjenih pri klicih v, Evro, v ZDA in iz ZDA. Omenili smo tudi drugi program in rekli smo, da je zelo pomembno, da razumemo, kakšen je dostop do eh, čezatlantskih eh, povezav eh, in komunikacij in do sedaj nismo dobili od ameriške strani nobenih informacij. Metadata podatki, eh, skupno zbiranje v skladu z členom 215, to so potrdili, ravno tako so potrdili, da je tudi člen 702 osnovni eh, temelj, pravni temelj za eh, program Prizma. Rekli so, da je široko zbiranje podatkov vsega, kar gre čez transatlantske telekomunikacijske zveze, nekaj, kar ne morejo niti potrditi, niti zanikati. ZDA smo namignili, da so za nas eh, predstavitve o nadzoru pomembne, ampak da bi bolje razumeli vpliv na eh, naše evropske državljane, se moramo bolj osredotočiti na to, kaj je dejansko zakonito v skladu z ameriško zakonodajo. Glavni problem um, ni v tem, kaj počnejo američani, ampak kaj je zakonito in kdo koga špionira na zakoniti ali nezakoniti osnovi. Tukaj smo jasno povedali, da želimo konkretne informacije o dejavnostih, ki se navezujejo na zbiranje informacij preko čezatlantskih telekomunikacijskih kanalov in še posebej, in to smo ameriškim kolegom izpostavili, ker je veliko podatkov, ki potujejo skozi te um, telekomunikacijske zveze, sploh niso mednarodni uh, odnosi oziroma komunikacija z ZDA, ampak interno. Uh, če naprimer jaz vam pošljem SMS, to je čisto medevropska komunikacija, eh, pa vendarle telekomunikacijsko to poteka preko transatlantskega kanala. In to se vse vrača nazaj v glavni računalnik v Kalifornijo. O tem smo razpravljali in nažalost nismo dobili odgovorov. Eh, cilj teh razprav je pridobivanje dejstev, ugotavljanje dejstev in ne pogovarjamo se o reformi Safe Harbor, varne luke, ampak eh, smo eh, izpostavili tema dvema telesoma in ameriški administraciji pomen Safe Harbor v tem kontekstu. In mislim, da se je jasno pokazala zaskrbljenost, ki je še večja na osnovi tega, kar smo slišali o SWIFT-u, da ne smemo kar naprej ponavljati sporazume po enem in istem vzorcu, ki se potem uh, potencialno izpodkopavajo na osnovi uh, enostranskega delovanja. Gospod Albrecht je vprašal, kako ocenjujemo spremembe, ali obstaja kakšna politična pripravljenost za spremembe. In če odgovorim eh, gospe Intveld, eh, mi smo le eh, javni uslužbenci, delujemo v skladu z eh, mandatom. Eh, komisije sveta. Torej politično se je ta razprava že začela med gospodom Holderjem in um, podpredsednico Evropske komisije. Um, to je nekaj, mi smo sicer samo uh, javni uslužbenci, ampak uh, gospa podpredsednica se s tem ukvarja uh, zelo aktivno. Glede občutkov pa lahko rečem le naslednje dejstvo, da se dve telesi um, ukvarjata s tem in da jih je Obama prosil, da uh, ocenita situacijo in da svoje predloge, na nek način vendarle kaže, da obstajajo možnosti za premike in različne opcije. Ameriška industrija govori vedno bolj na glas in izpostavlja tako kongresu kot državljanom, eh, kakšno škodo eh, to predstavlja za njihove poslovne interese po celem svetu. Torej, poteka razprava, to je eh, deloma razprava o vprašanju civilnih svo državljanskih svoboščin v ZDA, To je najpomembnejši del razprave in nastaja, eh, razvija se razprava o mednarodnih gospodarskih učinkih. Obstajajo pa tudi američani, ki dvigujejo svoj glas v interesu ljudi, ki niso v ZDA, katerih temeljne eh, pravice in svoboščine so bile kršene zaradi takega delovanja. dejansko eh, preučujemo eh, mnenja eh, sodišča in odločb na osnovi zakona o nadzoru tujih obveščevalnih služb. Uh, torej, to je to tajno sodišče in kako odločitve, odločbe tega sodišča neposredno vplivajo na evropske državljane kar pa zadeva vprašanje gospodarske špionaže. Dobili smo večkrat ustna zagotovila, da po ameriški zakonodaji ni zakonito izvajati gospodarsko špionažo. To je bil tudi del izjave predsednika Obame na švedskem. Nismo pa dobili nič v pisni obliki in tudi ne, nobene jasne eh, navedbe, ki v zakonodaji je to prepovedano. In kar se tiče zagotovil, da eh, zasebni podjetniki in svetovalci, ki med sabo tekmujejo na trgu po celem svetu in ki uh, storitve um, zagotavljajo uh, tudi ameriški obveščevalni skupnosti, ne uporabljajo teh podatkov za neke druge namene. Teh zagotovil še nismo dobili, nimamo nobenih informacij o mehanizmi, ki jih ZDA predvidevajo, da do tega ne pride. So pa si zabeležili, da o tem želimo izvedeti več in upamo, da bomo na naslednjih sestankih ali sestanku uh, dobili informacije o teh zadevah. Um, Dobro. Hvala. Potem pa še zadnje vprašanje. Eh, tudi druge, komisar, tudi druge komisarje, naprimer odgovornih za konkurenco in trgovino, bi veljalo kaj vprašati. Eh, sprva gospod Zipel, potem gospod Valdeholzer, gospod Bronz, gospod Latford. Izvolite, mislim, da so se ti prijavili k besedi. Vse vas prosim, gospod Morvaj še, prosim, bodite krajši od dveh minut. Maksimalno dve minuti. Uh, Najlepše hvala. Rada bi se osredotočila na dve vsebinski področji. Na zadnjem srečanju je šlo za nadzor, kot je dejal gospod Nimec. Prav tako se je zastavilo vprašanje področja uporabe in obsega zbiranja podatkov, recimo temu tako. Dejano je bilo, da naj bi bila to pomembnejša tema in toliko pomembnejše je vzpostaviti telo, ki bi zagotovilo zaščito privatne sfere. Tako da vprašanje se glasi, ali obstajajo mehanizmi v ZDA o tem, kako bi lahko to neomejeno zbiranje informacij nekako zajezili. Morda bi lahko komisija ali svet. Uh, dala celo na svete ZDA, kako bi se tega lahko lotili. Potem glede legalnosti oziroma zakonitosti posameznih podatkovnih zbirk. To je dobro razčistiti. Treba pa se zavedati oziroma kritično se vprašati, kaj je v ZDA zakonito. Treba se vprašati, ali je to v skladu z, naš, z našimi načeli ali pa morda gredo nekateri zakoni preko tega, kar si mi predstavljamo kot demokratična načela. Potem zadnja točka se nanaša na gospodarsko vohunjenje. Glede na to, da prihaja do če dalje tesnejšega prekrivanja zasebnih in javih interesov, naprimer v agenciji NSA, je smiselno razmisliti morda v no, o novih ureditvah. Morda bi morali mm, še enkrat nekoliko jasneje ločiti javno od zasebnega v takšnih agencijah. Potem pa še eno vprašanje morda predstavnikom sveta. V dokumentih Velike Britanije smo našli um, elemente o zbiranju podatkov, samo še zadnji stavek predsedujoča, torej, da se najdejo tudi sklici na gospodarske interese. Ali tudi v EU obstajajo razprave, ki gredo v to smer, da bi zadeve pojasnili? Uh, Gospod Weidenholzer, pridržujem se skepsi kolegov in kolegic. sam še pred seboj še ne vidim, vidim veliko vsebinskih podatkov. Na voljo smo imeli štiri mesece oziroma na voljo bomo imeli štiri mesece in poročilo naj bi bilo pripravljeno do konca leta. Mislim, da s tem ne bomo dobili širšega upogleda v razpravo. Tako da me zanima, kakšna je konkretna časovnica, kar se tiče dela. Zanima me tudi kvantitativna razsežnost, ki jo je omenil gospod Moraes in eh, tudi vsebinski vidik. Vse to so zelo pomembne točke, to me zanima. Poleg tega še tretja točka, zanimivo se mi zdi, da na obeh stranih opažamo različno razumevanje težave, ki se je pojavila. Ameriška stran sedaj govori o določeni odprtosti za spremembe, in to naj bi imelo posledice tudi za zunanjo politiko, kar pa se mi zdi premalo. Konkretneje bi morali spregovoriti o tem, zakaj pri celotni zadevi gre. Hvala, gospod Brons. Uh, uh, gospod Zeles je rekel, da so uh, ambasade ZDA pod uh, nadzorom da se ugotavlja skladnost z politiko in ameriško zakonodajo. Eh, seveda pa očitno jih nič ne briga, če je to v skladu s katerokoli drugo zakonodajo, zakonodajo tretje države. Eh, za američane je ameriška eh, zakonodaja edina zakonodaja, za ostalo, kar obstaja, je pa neka dediščina, ki nastaja v plemenih. Torej, uporablja se tehnologija, da se obide dogovor in eh, na to ne bodo vplivali nobena pogajanja in nobeni odziv za strani ZDA. Prav gotovo eh, je to primer pri komunikacijah, ki sploh niso poslane v ZDA. In karkoli se dogovorimo, ZDA bodo še vedno delovali unilateralno. Uh, gre eh, za eh, to, da ameriški eh, državljani ne sprejemajo umešavanja tujih obveševalnih družb, samo seveda v primeru, da je ta usmerjeno proti njim. Ja, gospod Ledford. Hvala lepa. Žal mi je, da nisem slišala prvi del prispevka gospoda Nemica, ampak ali nam lahko vseeno poveste, Ali vas je eh, presenetil od priznanje ameriškega ministrstva za finance v odgovoru eh, gospe Malstrom? Eh, tam so namreč priznali, da se podatki SWIFT-a iz sistema SWIFT pridobivajo izven TFTP-ja, sicer omenjajo eh, pozive na sodišče, um, ko gre za SWIFT ali individualne finančne inštitucije. E, ni čudno, da so tiho glede tega, ali to vpliva tudi na um, prestrezanje podatkov upstream. Ali kršenje sporazuma SWIFT. In če se še vedno na osnovi tega izdajajo pozivi na sodišče, ali je to ustrezno, ali je sporazum SWIFT a, mišljen vseobsegajoče in drugič,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 Tudi sama nisem slišala uvodnih komentarjev gospoda Nemica, ampak vse skupaj se mi zdi smešno. Namreč potekal je nek program, kjer je Evropa izražala svojo kritiko do Azerbejdžana, ker je kršil človekove pravice. To je bilo zaprav tragi, komično. Prav Eh, med eh, pauzo, ko komisija ni delala, se je vse to zgodilo. In zaradi tega je ravno pomembno, da dobimo vse informacije o zakonodaji v Ameriki, delovanju sodišč, ki zadevajo evropske državljane. Tiste, ki so. Uh, bili žrtov špionaže ali sama sicer poznam evropsko pravo, ampak odkrivam v teh dokumentih prav nenavadne zadeve. V dokumentaciji, ki ste nam jo dostavili, naprimer eh, odločitev sodišča na 21. strani piše, da ko se zbirajo podatki, se vedno lahko zberejo podatki, ki bodo prej ali slej prišli prav v boju proti terorizmu. Torej, uh, vse je sprejemljivo, to je um, neka utemeljitev v skladu z ameriško zakonodajo, prav gotovo pa ne v skladu z evropsko zakonodajo če določene oblike otroške pornografije so sprejemljive v ZDA, potem to ni nujno tako tudi v Evropi. Če je nekaj sprejemljivo ali zakonito celo v ZDA, potem je tako, ker oni drugače vidijo človekove pravice. To pa ne pomeni, da moramo mi to vse eh, sprejeti, ampak se moramo eh, proti temu postaviti. Ja, mi smo javno izvoljeni in imamo pravico vedeti, kaj delajo naše vlade. Eh, če so oni naši prijatelji ali ne, moramo vedeti. In ustna izjava američanov, to, kar počnemo, je zakonito, mislim, da to samo po sebi ni dovolj. Eh, do, moramo ugotoviti, če je temu res tako, kar lahko naredimo le z dostopom do dokumentacije. Ljudje nimajo več zaupanja v njih. Eh, in le na osnovi lasne presoje lahko ugotovimo, ali je nekaj zakonito ali ne le en pregled poslovne skrivnosti. Pravijo, ne skrbite, to je nekaj, kar je prepovedano. Ampak, eh, če pogledate eh, določen člen njihovega zakona o gospodarski špionaži, enostavno ugotovite, da je tukaj izuzeta eh, državna vlada. Zato me zanima, kakšno vredno sploh ima neka ustna izjava. Eh, s tem smo končali z govorniki in gospoda Nemica bom prosila za odgovor. Obstaja pa še en element, člani kongresa, kongresniki so tudi vključeni oziroma sodelujejo na teh sestankih. Ta del nas tudi nekoliko bolj zanima. Odgovor, prosim. Uh, Glede zadnjega vprašanja, gospa predsedojoča, posebej smo imeli sestanek v kongresu in sicer strokovne službe z eh, odbora za nadzor z tajnimi obveščevalnimi službami, tako kongresa kot senata, imeli smo z njimi eh, sestanek, ampak oni ne sodelujejo v razpravah na ravni vlade. Glede vprašanja gospe Sipel, glede omejitve strateškega nadzora, kjer ni nobenih sumov. To so te transatlantske komunikacijske linije. Problem je v tem, da dejansko ne vemo več iz teh uh, pogovorov z američani, kaj se tam dejansko dogaja in kaj se ne. Niti potrdili, niti zanikali niso, da uh, vlečejo podatke iz uh, čezatlantskih telemok komunikacijskih povezav. Ameriška eh, vlada je na Ministrstvu za pravosodje eh, so namreč povedali, da so zainteresirani za zakonodajo, ki pravijo um, zakonodaja on, eh, na osnovi najboljših praks. Ne bi želel kvalitativno ocenjevati, ampak imajo ogromno število nadzornih organov eh, v eh, okviru ministrstva, ki pokriva obveščevalne službe v kongresu, v drugih ministrstvih, 30 strokovnih delavcev v kongresu eh, je na voljo eh, tako senatu kot kongresu za nadzor za obveščevalne službe. Seveda ne moremo preveriti um, pravilnost oziroma točnost teh podatkov. Seveda obstaja, prizadevajo si, da bi naše prizadevanja tako, da nas sprašujejo, kako pa vi to urejate v Evropi, mi pa potem rečemo, to ni predmet naše razprave. Potem nam rečejo, če želite eh, videti omejitve eh, pri. Eh, obveščevalnih službah, ampak preiščite eh, zakonodaje eh, vaših držav članic in ugotovili boste, da obstajajo omejitve, ki so veliko hujše kot pa v ameriški zakonodaji. In to smo izpostavili našim kolegom na ameriški strani. Kar pa se eh, tiče eh, zasebnega angažmaja, to je bila misija za ugotavljanje podatkov, nismo se ukvarjali z alternativami, zahtevali smo pojasnila, kako ameriška vlada zagotavlja, da se zasebne podatki, ki se pridobijo na ta način, ne uporabijo. Eh, v druge namene. Potem vprašanje glede časovnega okvirja, da so predlagali naslednji, sesta, predlagali naslednji sestanek v nekaj tednih, datum je še treba določiti. Uh, Uh, ukvarjali se bomo z obsegom delovanja, koliko evropskih državljanov je bilo vključenih, uh, zakaj so bili ciljani, uh, zakaj so bili zbirani njihovi podatki, za kakšnim namenom in pogledali si bomo tudi drugo plat medalje, proporcionalnost, učinkovitost teh programov. Zaenkrat nismo slišali nič več kot to, o čemer poročajo že časopisi po tej razpravi bomo videli, kakšna je situacija, ampak komisija ima namen poročati še pisno pred koncem leta. Naj samo še potrdim, da imamo popolnoma drugačno razumevanje mnogih eh, problemov, ko gre za nadzor Izkazalo se je na tem sestanku, da se eh, ZDA osredotočajo predvsem same nase, ukvarjajo se predvsem z zakonitostjo skladu z ameriško zakonodajo, to smo sicer tokrat poslušali, ampak smo tudi jasno rekli, da za nas ni tako pomembno, ali je nekaj v skladu z ameriško zakonodajo, ampak je za naše državljanje pomembno, ali se kršijo oziroma ščitijo njihove temeljne človekove pravice v skladu z evropsko zakonodajo. Torej, obstaja možnost, da gre za kršitev pravic um, evropejcev in to smo večkrat izpostavili. Potem pa glede vprašanje TFTP-ja, uh, gospa Lutford je to zastavila zaradi tega, bom pa raje to vprašanje naslovil na mojega kolega gospoda Pribe iz direktorjata Degel Home. Um, Najlepša hvala, predsedujoča. Čisto na kratko, glede na to, da smo o tem že razpravljali, v podrob, o podrobnostih razpravljali že do pol dan. V omenjeni ad hoc skupini smo seveda izpostavili nekatere resne pomisleke glede teh stranskih eh, kanalov, ki se pojavljajo poleg programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. To je tudi del naše raziskave in je tudi predmet razprave, ki teče v ad hoc skupini. Kot je dejala gospa Malmstromova danes do povdan, so profile za postavljeno vprašanje v navezavi na pismo gospoda Koena. Tu se pojavljajo torej nekatera vprašanja, ki jih je treba razjasniti v postopku posvetovanja. Trenutno ni moč reči kaj več. Razprave torej še potekajo in ne morete pričakovati kaj več. Predsedujoča prekinja. Naj prekinim. Torej, če so obtožbe resnične, Ali to po vašem mnenju kot odvetnik predstavlja kršitev sporazuma? Da, ravno to. Tu gre torej za jasno priznanje, da so bili podatki družbe SWIFT pridobljeni izven, sporazum, izven okvira sporazuma TFTP in to bi torej pomenilo kršitev. Tako je dejala komisarka in to sem želela vprašati gospoda Nimica. Vprašanje je seveda jasno, radi pa bi slišali vaše mnenje. Da, vprašanje je jasno. Vprašanje, ki ste ga zastavili, sem razumel. In kot je dejala gospa Malmstromova danes do povdan, bo to predmet nadaljnih pogajanj, tako za nas kot za druge. Ampak gospod Pribe, to ni bilo vprašanje, mislim, da ga niste dobro razumeli. Vprašanje se glasi, če nekdo udre v neko trgovino, gre za krajo. Zanima nas vaše pravno mnenje, ne zanima nas, ali menite, da so obtožbe resnične. Ampak zanima nas, ali je res, da če se pridobi podatke izven okvira sporazuma TFTP, ali to torej po vašem mnenju predstavlja kršitev sporazuma, gre za pravno vprašanje. Da, torej, če nekdo udre v trgovino, gre za krajo. Uh, Če pa so američani res pridobili informacije, pa se bo še, še razjasnilo tekom eh, razprave. S tem torej niste odgovorili na vprašanje. Dobro. Tudi to je neke vrste izjava. Gospod uh, Nemec, bi radi odgovorili na preostala vprašanja? Kar se tiče preostalih vprašanj, mislim, da pravzaprav ni šlo za vprašanja, ampak za izjave. Če sem morda pozabil odgovoriti na katero vprašanje, me prosim opomnite, katero je to bilo. No, no, ne, ne, rad bi re razjasnil nekaj, kar morda ni bilo razumljeno kot vprašanje. Tu gre za gospodarsko vohunjanje in podobno. Kakšna jamstva so nam dali američani, da takšnega vohunjanja ne izvajajo? Kakšne so informacije ki ste jih dobili? Kakšna so zagotovila, da se informacije ne bodo napak uporabile? Odgovor je, nismo dobili nikakršnih zagotovil. Predsednik Obama je dejal, da ZDA sicer takšnega vohunjenja ne opravlja. Nismo pa dobili nadaljnih pojasnil, v kakšni meri zakon to prepoveduje oziroma kakšni varnostni sistemi so vzpostavljeni, da v primeru zasebnih pogodbenikov, ki analizirajo podatke, ne prihaja do neodobrene uporabe podatkov. Najlepša hvala, to je torej razjasnjeno. Hvala, da ste odgovorili na vprašanja in nekoliko pojasnili zadeve. Upam, da se še vidimo. Sedaj prihajamo na tretji del. Tu gre za izmenjavo mnen z evropsko civilno oziroma z civilno družbo ZDA. Najprej sledi kratko predstavitev gospoda Jensa Henrika Jepensena, ki je predstavnik Centra za demokracijo in tehnologijo. Na kratko nam bo podal uvod. Žal, same predsednice Centra za demokracijo in tehnologijo, gospe Leslie Harris, danes ne more danes ne more priti, kajti mm, imela je nesrečo in seveda ji želimo vse dobro. Po uvodni predstavitvi gospoda Jepensa sledi predstavitev gospoda Grega Nudžema ki se nam bo pridružil prek videokonference. Gre za višjega svetovalca in direktorja projekta Svobode, varnost in tehnologija v okviru Centra za demokracijo in tehnologijo. Na to pa sledijo vprašanja v enakem vrstnem redu. Začnemo s poročevalcem, poročevalci senci in potem sledijo ostali. Lepo pozdravljen, gospod Jepesen, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala predsednica. Zelo sem počaščen, da lahko sodelujem na današnji izmenjavi mnen. Zelo sem zahvaljujemo, da ste organizirali takšno zaslišanje. Čeprav razumem, je to edina izmenjava mnen v trenut, trenutno v Evropski uniji, ki poteka v takšni obliki. Zdi se, da noveden izmed nacionalnih eh, parlamentov ni pripravljen delovati na ta način. CDT se osredotoča na zaščito civilnih eh, oziroma civilne družbe in um, zaščito pravic na spletu. Prizadevamo si, da bi bil splet inovativen, odprt in svoboden. Omenjevanje vladnega nadzora je ena izmed prednostih nalog, ki je sledimo vse od same ustanovitve. Vse Torej, vodje smo bili pri nasprotovanju zakonu o domovinski zaščiti in tudi o spremembi zakona v FISI. Smo vodili na področju kiberkriminala. Ameriške politike spodbujamo, da ko gre za nadzor nad elektronskimi komunikacijami, da nekoliko melijo določbe. Dokument, ki smo ga predložili odboru Libe, pred tem zaslišanjem, se ukvarja tudi z varnostnimi klauzulami v zakonodaji ZDA, ki se nanašajo na državljane ZDA in tiste, ki to niso, kar se in se osredotočamo na mednarodno zaščito. Navajamo tudi ključne varnostne programe, ki se ukvarjajo z masovnim zbiranjem podatkov v skladu z 215. členom zakona o FISI in tudi v skladu s členom 702 spremembe zakona o FISI. Poleg tega smo pregledali tudi zahteve civilne družbe glede spremembe situacije, ko gre za nadzor strani vlade. Potem omenjamo tudi situacijo v Evropi, in kateri so ukrepi, ki bi jih lahko sprejeli na mednarodni ravni v luči nedavnih odkritij. CDT torej sodeluje tudi z drugimi civil, predstavniki civilne družbe, tudi s predstavniki kongresa in drugimi akterji, zato da bi od junija naprej pridobili več podatkov o delu tajnih služb ZDA. Prek ZDA poteka števil, potekajo številni pretoki informacij. Računalništvo v oblaku zbira številne informacije državljanov iz celega sveta. Poleg tega to pomeni, da so te podatki podvrženi zakonodaji ZDA. ZDA morajo torej obveščevalne podatke ločiti od uh, ponudnikov storitev prek kablov in strežnikov ima ZDA dostop do teh informacij in to pomeni tudi večjo odgovornost za te akterje. Možno je, da je NSA upravljala svoje programe v sodelovanju s tajnimi obveščevalnimi službami držav Evropske unije, kar pa ne razbremeni ZDA njihove odgovornosti. Tu gre za zaščito pravic ne le evropejcev in američanov. Američanov, temveč tudi drugih državljanov sveta. Naj torej predstavim nekatere pobude, ki jih sami zagovarjamo. Najprej naj bi spremenili zakon o domotinski varnosti, torej da ZDA ne smejo več masovno zbirati in hraniti podatkov. Poleg tega naj bi se te podatki zbirali le v navezavi na osebe, ki sodelujejo ali pa so osumljeni terorističnih dejavnosti ali pa organiziranega kriminala. To naj bi veljalo tako za američane kot druge državljane, ki sodelujejo z ZDA. Poleg tega treba je zagotoviti boljši sodni nadzor programov spremljanja. Treba je ugotoviti oziroma spostaviti sisteme, prek katerih lahko sodišče FISA primerno izvaja svoje nazore in treba je zagotoviti, da vlada ZDA podaja uravnotežene zahtevke. Poleg tega naj izpostavimo, da je redko obstaja možnost, da pred sodiščem izpodbijamo zbiranje podatkov, tako da bi bilo treba tu spostaviti tudi potrebne sisteme. Poleg tega treba je spoštovati nacionalne varnostne zahteve. V primeru sodišč FISA je treba zagotoviti čim večje obveščanje javn, javnosti. Torej, vlada mora razkriti nekatere zahtevke, ki jih je podala samemu sodišču. Treba je obvestiti tudi tiste osebe, katerih podatki so bili razkriti. Podjetja, ki so prejela takšne zahtevke strani vlade ZDA, bi morala imeti možnost razkriti naravo in obseg takšnih zahtevkov, te vpliv, ki jih imajo na njihove stranke. Poleg tega ZDA morajo zaščititi pravico do zasebnosti, ki jo uživajo, uživajo tudi državljani Evropske unije. Zaenkrat ZDA tega še niso storile. V 17. členu mednarodne pogodbe o civilnih eh, pravicah je zapisana ta pravica, ki pa se ne izvaja. Poleg tega mora, Evropska, mora ZDA pristopiti k mednarodnim instrumentom, ki zagotavljajo večjo zaščito pravic intelektualne pravice in zasebnih pravic. Poleg tega je treba povečati sodelovanje med eh, akteri ZDA in EU v primerjih, ko se zbirajo podatki oseb, ki niso osumljeni teroristi. Pojem tujih obveščevalnih podatkov je zapisan zelo široko, tako da gre lahko tudi za zbiranje eh, podatkov v primeru, ko pride naprimer do nekega protesta proti politikam ZDA. Treba je torej spremeniti sam sistem nadzora in način izvajanja vohunjenja v okviru programa Prizem. Treba bi bilo zaščititi spoštovanje pravice do svobode govora in zaščite zasebnosti tako državljanov ZDA kot državljanov EU. Poleg tega bi morala vlada ZDA preprečiti FISI, da bi za obhajala zakonodaja Evropske unije z namenom, da bi zbirala podatke prek eh, kanalov ZDA, ki jih sama ne more dobiti. To so torej načela, ki jih zagovarjamo v razpravi ZDA. Težava je, da se izvaja elektronski nadzor nad državljani, nad državljani. in to je splošen pojav v današnjem globaliziranem svetu, svetu, ki živi na mreži. Nedavno je eden izmed strokovnjakov komentiral način izvajanja spletnega nadzora nad državljani in spostavil je nujno potrebo po reviziji nacionalne zakonodaje, zato da bi uskladili te določbe z načeli človekovih pravic. Evropske institucije morajo tudi odigrati pomembno vlogo. Lahko pomagajo vzpostaviti nabor pravil, ki bi lahko veljala in imela vpliv na globalni ravni. Institucije in deležniki lahko stopijo skupaj in tako lahko ukrepamo. Evropejci morajo razmisliti o lažnih eh, praksah nadzora spoštovanja človekovih pravic in eh, treba je razširiti zavedanje o tem, kako se ta vprašanja povezujejo z nacionalno varnostjo in nacionalnim nadzorom. Istočasno bi morala Evropska unija vzpostaviti dialog z ZDA, zato da bi vzpostavili transatlantsko razumevanje teh smernic um, tako v nacionalnem kontekstu in čezmejnem kontekstu. Takšen pristop bi torej bil v korist vsem in bi povečal um, zaščito pravic tako američanov kot evropejcev in seveda tudi preostalega sveta. Proces reforme pa se mora začeti s transparentnostjo. Mislim, da ni dovolj, da začnemo samo z razkrivanjem sistematičnega nadzora, ki poteka v nekaterih državah članicah. Še vedno ne vemo dovolj o naravi nadzora nad državljani v posameznih državah članicah. Treba je torej ugotoviti, v kolikšni meri države članice spoštujejo sodno prakso sodišča za človekove pravice na tem področju. Sami sodelujemo v zadnjih letih s številnimi državami in preučujemo sodno prakso. Ključna ugotovitev je, da je težko oceniti dejanske prakse, ki se izvajo. Relevantna, relevantna zakonodaja je namreč tajna, klasificirana kot tajna in jo je težko odkriti, tako kot je to v ZDA. Evropski var, varuhi podatkov so opozorili na to in eh, to so kritizirali upravičeno števili poslanci. Odgovor pa je bil večinoma mok strani držav članic, odkar se je začela afera v primeru Snowden. Tudi Evropska unija mora biti torej podvržena podrobnemu pregledu na tem področju. Nacionalna varnost je še vedno glavna v pristojnosti držav članic obstoječa direktiva o varstvu podatkov ne vključuje nacionalnega nadzora. Področje uporabe je omejeno. Tako da le splošna oziroma splošna omejitev pretoka podatkov v ZDA bo lahko zagotovila nekolikšno omejitev takšnega nadzora. Nekatere vprašanja, o katerih razpravljamo, vzpostavljajo gospodarski in politični pritisk na ZDA. Pritiskamo torej, da bi se začele politične spremembe in Evropski parlament mora tu sodelovati. Spodbujamo vas k transatlantskemu pristopu, rezultat katerega naj bi bila načela, ki naj bi jih spoštovali v postopkih nadzora. Sedaj je pravi čas, da zagotovimo bolj sorozmeren eh, nadzor, uravnotežen nadzor nad eh, prisluškovanjem, ki bo spoštovan tako strani ZDA kot Evropske unije. Tako da rešitev ni enostavna. Proces je dolgotrajen in kompleksen, ampak to je edini način, na katerega se lotim, lahko lotimo takšnih vprašanj. CDT se veseli sodelovanja z vami pri napredovanju v tem težavnem postopku. Hvala. Mr... Najlepša hvala. Gospod Greg Nodžim se nam je sedaj pridružil. Upam, da nisem preveč popačila vašega imena. Naslišite? Dobro. Lep pozdrav oziroma pozdrav čez lužo. Sedaj odpiram prvi krok vprašanj za razpravo. Najprej gre beseda poročevalcu, poročevalcem v senci, na to pa bomo govorca prosili, da odgovorite na vprašanje, na to pa bomo imeli možnost za drugi krok izmenjave. Upam, da bo povezava prek videokonference potekala dobro. Prosim, če bo prišlo do tehničnih težav, nam to nakažite. Najprej v... dobi priložnost za vprašanje gospod poročevalec, gospod Moraes. Uh, well. Najlepša hvala ga za besedo, hvala gospodu Nodimu za prisotnost, hvala gospodu Jepisonu za informacije. Tu gre za prvo izmenjavo mnenj, sledili bodo še nadalje. Dobro pa je že sedaj dobiti splošno sliko glede samega postopka preiskave. V uvodni izjavi ste izpostavili nekaj, za kar nisem prepričan, da so kolegi opazili. Dejali ste, da gre tu za edino vsebinsko preiskavo v Evropski uniji in da nikoli ne potekajo nikakršne nacionalne preiskave, kar pa ne drži. Potekajo nacionalne parlamentarne preiskave po celi Evropi. Sicer nimam točne številke, ampak sekretarjat eh, je zagotovo bolj na tekočem. Zanima me, kakšna je vaša ocena kot eh, predstavnik civilne družbe, ki opazuje Evropsko unijo in ZDA. Kakšen je vas vtis o teh preiskavah? Menite, da niso dovolj poglobljene, da so preveč eh, šipke, da potekajo prepočasi, s tem vam sicer ne želim polagati besed v, ust, v usta. Ampak, če vprašanje ni preveč zahtevno, me zanima, kakšni so lahko rezultati takšne razprave, glede na to, da vemo, da je razprava do določene mere omejene, kar se tiče do, do, dostopa do podatkov v luči trenutne situacije. To je moje prvo vprašanje. Naslednje vprašanje pa se glasi, opazujete torej ZDA. Tja se bom podal oktobra. Zanima me, kako poteka lobiranje kongresa. Julija je bila situacija videti tako, da ko je šlo za zbiranje telefonskih podatkov, da je bilo to dokaj odmevan škadal. Omenjala se je tudi FISA in dajno sodišče. Takrat je zadeva dobila zagon in z evropskega stališča se je zdelo, da ljudje zahtevajo odgovornost strani NSA. Ali je torej um, zagon pri tej zadevi še vedno viden ali pa se stvari ohlajajo? Se je ta zagon v ZDA ohranil in kaj to pomeni za situacijo v Združenem kraljestvu? Predsednica, želite, da zaključim? mislim, da ni veliko govorcev, ampak rad bi se odzval še v drugem krogu. Zastavi bi pa ta vprašanja. Da, dobra, gospoda Vosa ni, gospe Jimenez tudi ne, v imenu Elis torej ni nikogar. Sama se bom predstavila kot zadnja na seznam, sedaj pa do besedo dobi gospod Albrecht. Da, čisto na kratko, se upravičujem, da nisem mogel spremljati vaše celotne predstavitve zastavlja se mi vprašanje glede vprašanj, ki se nanašajo na obveščevalne podatke in na strukture obveščevanja. Ko gre za obveščevalne strukture Evropske unije, ali menite, da se ta struktura vklaplja v naš širši okvir? Torej, ali se vklaplja v integrirano Evropo današnjega dne? torej ko obveščevalne službe vohunijo za državljani in podjetje drugih držav. Ali menite, da obstajajo priložnosti, da bi prešli te težave na način, da bi se dogovorili za skupna pravila na evropski ravni? Tudi kar se tiče pravne podlage, torej pogodbe, ki ne dovoljuje poseganja v nacionalno pristojnost, ko gre za nacionalno varnost. Ali menite, da bi v navezavi na konvencijo Sveta Evrope o človekovih pravicah, ki se nanaša na obveščevalne podatke, eh, da bi se torej lahko navezali tudi na ta okvir. Hvala, gospod Kirkhop. Hvala, predsedojoča. Sedaj vem, zakaj nikoli ne želim eh, sedeti v prvi vrsti v kinu, zaradi tega, ker me zač vedno začne hitro boleti vrat. Torej, lep pozdrav um, tudi v ZDA, lep pozdrav gospodu Jepesonu in gospodu Noidžemu. Čisto kratko vprašanje imam za gospoda Jepsena. Tu gre za masovni nadzor nad državljani. Brez eh, elektronske opreme, gre brez zelo sofisticirane tehnologije, so v državljani nekdanje demokratične Nemške republike bili podvrženi nadzoru štazija. In takšen nadzor je potekal leta in leta in takrat takšna tehnologija ni bila na voljo. Zaradi pomankanja demokracije v tej državi takrat eh, je bila, bil zastavljen način nadzora zelo učinkovit. Tu se torej zastavlja vprašanje težkega ravnotežja med eh, omejevanjem eh, pristojnosti države in zagotavljanjem zaščite pravic državljanov. To je eno izmed ključnih vprašanj, s katerim se soočajo vse demokratične družbe. Torej, glavno vprašanje se glasi. Tehnologija se razvija s svetlobno hitrostjo. Zbiranje informacij, obveščevalnih podaž, podatkov poteka zelo hitro. Vsak teden so na voljo novi načini hitrejšega pretoka informacij. Ali po vašem mnenju obstaja točka, na kateri bo potrebno razmisliti o večjem nadzoru? ali pa je situacija nekoliko drugačna. Torej, da bomo v nadaljevanju ob um, napredku tehnologije in seveda um, napredek vidimo tudi pri teroristih, ali bo ta ravnotežje med pridobivanjem informacij in uh, zaščito posameznikov postajalo če dalje bolj težavno. Tu bi rad slišal vaše pripombe. gospa Ernst, prosim. Najlepša hvala. Dve vprašanje imam za gospoda Jepesena, ki izhajata iz same predstavi, predstavitve. Naj izpostavim, da je to prva pametna stvar, ki sem jo danes tu slišala in zaradi tega imam dober razlog, da danes ostanem v dvorani in še naprej poslušam razpravo. Poleg tega ste omenili, da je treba reformirati tajne službe. Dejali ste, da je to po vašem mnenju zelo pomembno. Morda bi lahko tu svoje misli še nekoliko razširili. Kajti, ko gre za tajne službe, so to pač tajne službe. In s tem je povezana tudi moja naslednja točka. Kako je z nadzorom? Kako poteka parlamentarni nadzor v ZDA? Ali je ta možen in ali je učinkovit? Kaj nam predlagate v nadaljni razpravi? Hvala. I'll give myself the floor uh, <laughs> last, as shadow for, uh, for... Mislim, da imam predvsej enostavno vprašanje za oba in sicer ali gledata tudi na vidik denarja in sicer v smislu dodeljenega denarja, koliko sredstev se dodeli, kaj pa zgodbe o tajnih proračunih, je kak način, da se preveri to, ali vlade res plačujejo podjetjem, daleč več, kot pa znašajo stroški za zbiranje podatkov. Ali vlade kupujejo podatke? Kaj pa finančno breme za podjetja? Občutek namreč imam, da če bi imeli celotno sliko finančnih razsežnosti vsega tega, pa tudi če bi vedeli, kdo so tisti, ki imajo največ od teh politik gre dejansko za podjetja, ki zavohajo biznis in ki služijo na ta račun. Nič nimam proti temu, da kdo služi, ampak eh, mislim, da imamo pravico vedeti, kakšne so finančne posledice. Morda bi sedaj lahko povabila našega govornika, da odgovori. Um, so I'll start with Če začnem s prvim vprašanjem glede statusa reform v ameriškem kongresu. Meseca julija je bilo ogromno aktivnosti, potem pa smo videli, da je naslednji mesec kongres bil na počitnicah. Zdaj je spet precej aktivnosti. predsedujoči odboru za pravosodje v senatu naj bi spregovoril na sestanku, kjer bo pripravil in predstavil tudi svoje mnenje mm, na področju nadzora nad podatki. Prav tako bo v začetku oktobra potekalo še eno srečanje. Prav tako pa bo tudi odbor za obveščevalne informacije obravnaval predlog eh, zakona na tem področju. Zato mislim, da lahko rečemo, da reforme zaradi domoljubnega akta so zdaj precej dlje, kot pa če to primerjamo z zakonom, ki naj bi dopolnil že obstoječo zakonodajo in mislim, da je naša zakonodajna agenda na nekaterih področjih bolj napredovala kot na drugih. Sicer pa kot, če bi člana parlamenta prosili naj priča oziroma naj se udeleži, kakega zaslišanja bi težko rekli ne, tako da to je možnost, o kateri bi kazalo razmisliti. Drugo vprašanje, ki bi se ga rad dotaknil, pa je sledenje denarju. Kakšne so finančne spodbude za podjetja, ki sodelujejo in kakšen je proračun za nadzor nad obveščevalnimi podatki? Do podatkov, ki jih je posredoval Snowden, pravzaprav nismo vedeli, koliko denarja se namenja za obveščevalne podatke. Potem pa smo prvič po dolgem času, po 40 letih, prišli do nekih podatkov. Vlada je dejala, da bi, če bi objavili vse podatke, s tem pomagali teroristom. Nedavno smo izvedeli, da naj bi bil ta proračun precejšen, to vemo na podlagi snovnovih dokumentov. Nekaj tega denarja gre tistim podjetjem, katerih pomoč vlada potrebuje za izvajanje nadzora. Ampak ali ta podjetja resnično služijo ogromno, to ni tako jasno. Številke, ki sem jih videl, kažejo, da če gre za dobičkonosno dejavnost, potem ne govorimo o ogromnih zneckih. To lahko rečem glede na velikost podjetij, ki, ki sodelujejo v teh podvigih. Hvala lepa, gospod Čeprsen. Hvala, predsednica. Najprej, kar zadeva po izvedbe nacionalnih parlamentov. Lepo je slišati, da tudi v prestolnicah tečejo določena prizadevanja v tej smeri. Mislim, da lahko dokaj z veliko gotovostjo rečemo, da očitno teh prizadevanj v Washingtonu niso zaznali. Možno je, da so nekatere od teh parlamentarnih eh, poizvedb omejene. Prav tako so te raziskave, preiskave take, da je prav zelo težko priti zadevam do dna. Nedvomno pa mi kot civilna družba in tudi vi kot evropski politiki, vsi mi skupaj bi morali pomagati in podpreti več prizadeva na nacionalni ravni, kajti ravno na tej ravni se odloča in upravlja z programi, o katerih smo govorili. Na vprašanje gospoda Albrehta glede evropskih standardov, mislim, da imate prav v svoji predpostavki in svojem vprašanju. Evropskih državljanov čisto nič ne potolaži, da zakonodaja in prakse, po katerih delujejo naše obveščevalne agencije, da so vse te inštitucije ovite v neko tančico skrivnostnosti. Naš predlog je zato, da bi moral obstajati nek evropski proces, s pomočjo katerega bi se vlade dogovorile o standardih v zvezi s tem, kako bodo evropski obveščevalni programi spoštovali načela zapisana v konvenciji. Težko je priti do tega, o tem ni dvoma kajti ne obstaja noben način, kako prisiliti vlade, da se vključijo v ta proces. Vprašanje gospoda Kirkopa v zvezi z tehnologijo in njenim razvojem. Zelo utemeljeno je vaše opažanje, da gre za postopen razvoj, za neko evolucijo tehnologije videli bomo, kaj se bo zgodilo, ko zakon in pravosodni procesi ne bodo več mogli slediti tehnologiji, ko ne bodo mogli več v korak z njo. Razmišljamo o rešitvah za to. Ena možna je, da potrebujemo več posodobitev v smislu preverjanj in um, ravnotežja znotraj sistema. To se zaenkrat še ne dogaja. In ne nazadnje, vprašanje v zvezi z proračunom, mislim, da je Grek na to že odgovoril, namreč kakšni so finančni vidiki delovanja na področju zbiranja obveščevalnih informacij. Complete. Ja, ampak zanimivo bi bilo slišati vsa mnenja. Uh, you were talking... Mislil sem, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Vi ste govorili o nadzoru in varovalkah, ki so ugrajene. No, ugotovitve agencije za državno varnost so pokazale, da pomankanje nadzora, bodi si pravosodnega, parlamentarnega, na to so pokazale agencije, ugotovitve agencije, kongres ni bil tekoče seznanjen, sodišča niso mogla izvajati nadzora, kot bi ga mogla izvajati. In na strani Evrope pravzaprav ne vemo, ali je položaj pri nas boljši ali slabši. Mislim, da nihče nima te informacije, vsaj v tem trenutku ne. Zaenkrat to še preizkujemo, ampak zaenkrat je pravzaprav zelo težko priti do teh informacij. Še eno stvar sem želel povdariti. To seveda ne pomeni, da agencije v Evropi ravnajo kakorkoli drugače. Dejstvo je, da ZDA so v zelo edinstvenem položaju in tudi njene ravnanja so zelo specifična. Ah, Aha, želite še kaj povedati? Se opravičujem, nisem vas slišala. Izvolite. Hvala. V civilni družbi vlada prepričanje, da mehanizmi, ki jih imamo za izvajanje odgovornosti, niso delovali niso delovali, zato potrebujemo močne mehanizme. Tu pa še ugotavljamo, kaj narediti. Ustanovili smo odbore za nadzor nad obveščevalnimi informacijami, da bi preprečili politični nadzor. Šlo je za nadzorovanje in dejansko so vsi vedeli, da bodo te informacije prej ali slej prišle na plan. Nedvomno je vodja eh, sekcije 250 vedel, da bodo informacije prišle prej ali slej na dan in to se je zgodilo. Odbor za obveščanje ni kongresu posredoval zelo pomembnega dokumenta, zato da bi lahko člani eh, kongresa poznali vse vidike dokumenta, ki so ga morali odobriti. Zato so odbori za obveščevalne informacije žalostno propadli v preteklosti. Potem tudi telo v ZDA, ki mora odobriti izvajanje obveščevalnih informacij oziroma zbiranje obveščevalnih informacij, ni poznal vseh vidikov. Rečeno je zato bilo, da bodo preiskovali podatke o telefonskih klicih samo, kadar bo to smiselno in povezano. Izkazalo pa se je, da namesto, da bi sledili tej zahtevi, so jo večkrat prezrli, kot so jo spoštovali. Na ta način sodišče ni moglo izvajati svoje nadzorne funkcije. Zato se zdi, da je nadzor možno izvajati le tako, da ta nadzor predpišemo z zakonom. In to lahko na ta način lahko tudi omejimo masovni nadzor, ki se trenutno izvaja. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na drugi krok vprašanj, nekoliko zamujamo. Lepo prosim vse, da ste zelo jedrnati in se držite predpisanega časa največ dveh minut, lahko tudi prej. Štiri poslanke in poslanci so prosili za besedo. Še kdo, gospa Morve? Zaključujem se z nam. Gospa Zipel. Hvala. Poskusila bom biti kratka. Gospod Jepesen je povedal nekaj zelo pomembnega v svojem odgovoru in sicer nakazal je, da je potrebno mehanizme za izvajanje nadzora vse čas prilagajati. In mislim, da je bilo to zelo zanemarjeno v preteklih letih, še zlasti po napadih 11. septembra. In če smo danes priča tolikšnemu obsegu nadzora, potem se ne moremo izogniti temu, da očitno vladajo komercialni interesi in so ti postavljeni v središče. Kaj pa državljani, kako se lahko temu zoprstavijo? Na začetku ste govorili o tem, da je bil mm, organiziran upor državljanov proti patriotskemu aktu. In dejstvo je, da je potrebno tudi pravno podlago preveriti. Moje vprašanje konkretno za vas je, ali vidite možnost, da bi v ZDA preverili že obstoječo zakonodajo in če je potrebno, nekatere zakone prilagodili, če že ne povsem odpravili. You, mis... Hvala, gospa Gomez. Yes. Na Twitterju berem, da je brazilski predsednik v svojem nagovoru povedal, da je uporaba takega nadzora ne samo protizakonita, pač pa da gre za gladko kršitev mednarodnega prava, mednarodnih pravil in soverenosti. Zato bi rada vprašala, če je dejansko prišlo do nedelovanja nadzora v ameriškem kongresu, se to ni zgodilo zato, ker ne bi bilo mehanizmov, kot eh, je povedal gospod Jepesen in gospod Nožem. Ali ni bilo dovolj integritete, ali je bilo preveč politične naivnosti, ali je bilo to mm, makjaveljanstvo. Dejstvo je, da so odbori za obveščevalne informacije obstajali, pa so žalostno propadli kaj se torej da narediti na nacionalni ravni. Če bi na evropski ravni imeli podoben sistem, ki ga zaenkrat še nimamo, morda nekateri nacionalni parlamenti imajo take odbore, vem pa, da tam, kjer imajo take odbore, ti tudi ne delujejo ustrezno. Kaj torej narediti za to, da zagotovimo, da bodo taki odbori opravljali tisto delo, za katerega so bili ustanovljeni? Prezentacijo. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. Zelo dobro je, če ima tudi Evropski parlament določeno vlogo. To mislim, da smo dejansko eden redkih parlamentov, ki se tako intenzivno ukvarja s to problematiko. Dejansko mislim, da potrebujemo euroatlantski dialog na tem področju. Gre tudi za vprašanje, kako bomo lahko obvladovali vsta napredek, ki se dogaja. Zanima me, kako si predstavljate ta čezatlantski dialog, kdo naj bi bili vključeni akteri, katere teme naj bi obravnavali in katero vlogo naj odigra parlament v tem kontekstu? You, Hvala, gospod Brons. Yes, um... Zbiranje podatkov, še zlasti osebnih podatkov, je vedno poseganje, čeprav moram reči, da imam danes veliko manj skrivnosti, kot sem jih imel nekoč. Ampak dejansko to usiljevanje, to poseganje najbolj čutimo, kadar se informacije uporabljajo ne za preprečevanje terorizma, ampak nekaj drugega. Uporaba podatkov je ponekod veliko pomembnejše vprašanje, kot je samo zbiranje podatkov. Gospoda Applebauna sem pred par tedni vprašal, ali so pridobljene informacije uporabljali samo v političnem boju znotraj države in med njimi in dejal je da. Med drugim je dejal, da obstaja tudi program COINTEL, ki se je ukvarjal z političnim bojem, ki nima nič opraviti s terorizmom. Potrdil je tudi, da je možno napačne informacije zlorabiti tudi za mednarodno poseganje na političnem področju. Zbiranje informacij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 Mm, prej sem že postavila vprašanje, tudi gospod Brons je govoril o tem, pa bi morda nekoliko preformulirala to njegovo vprašanje. Kako se uporabljajo podatki o evropskih državljanih na podlagi dokazov, ki jih imamo do zdaj? Kaj je možno reči? Potem, rečeno je bilo, da sam zaslužek tu ni tako zelo pomemben. Namreč podjetja, družbe, ki so sodelovali pri teh dejavnostih, dejansko so služili ameriški vladi in za te svoje dejavnosti so ta podjetja prejela omejeno količino sredstev, niso jih plačevali ravno v zlatu. Kako je torej možno, da smo pristali v tej situaciji? Rečeno je bilo tudi, da so poslanci v kongresu glasovali, ko pač glasujejo, ne zato, ker bi bili pristaši določene skupine, pač pa na podlagi financ, ki so jih prejeli v času predvolilne kampanje. Torej, tu moramo biti zelo pozorni, zelo pozorni, da nas ne bo nihče imel za neumne. Šele Edward Snowden nam je sploh omogočil, da smo videli, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja. In kaj se dogaja sedaj s Snowdenom, ali bo Evropska unija posegla? Um, Hvala za ta vprašanja. Glede na to, da smo že pozne, lepo prosim, bodite čim bolj kratki in jedrnati. Namreč imamo še eno videokonferenco, ki nas čaka. Gospod Džepesen najprej. Boste vi spregovorili o ameriškem vidiku? Ne, kar izvolite. Okay, so... Najprej, kar zadeva komercialne interese. Na podlagi tega, kar vemo v tem trenutku, vse kaže, da ne gre za komercialne denarne interese, ki bi bili neposreden razlog za delovanje Agencije za državno varnost. Dejstvo pa je, da dejavnosti agencije imajo določeno določeno korist. Verjetno pa tudi vsi ponudniki čutijo, da so s tem svojim sodelovanjem z ameriško vlado izgubili zaupanje svojih strank. Kar zadeva čezatlantsko sodelovanje in to, da se vlade zbere v isti dvorani, nimamo še odgovora, kako to narediti, kako motivirati ali pa prisiliti vlade v ta razgovor. kongres in parlament. Da, ampak mislim, da ta razprava zdaj že teče, torej mislim, da že poteka izmenjava na tej ravni. Uh, Mi seveda lahko kakršnokoli izmenjavo samo spodbudimo. Gospod uh, Bronz in tudi zadnja govornica sta postavila vprašanje glede zbiranja in uporabe podatkov. To je zelo pomembno vprašanje nasplošno, ko nadzorujemo obveščevalne programe, vidimo, da med nacionalno varnostjo in drugimi uporabniki se pravzaprav zidovi, razmetveni zidovi znižujejo in se torej te informacije, ki so zbrane, uporabljajo tudi v druge namene. Mislim, da bo to zaenkrat dovolj in eh, morda bo še Gret kaj dodal. Um, Gospod Nožem, par stvari. Smirnice o minimizaciji, ki vodijo nadzor v okviru programa zaporov, govorijo o tem, da se podatki lahko zbirajo za vse zakonite namene. Torej, razen če zakonodaja ne prepoveduje, je raba podatkov dovoljena. Mislim, da je sicer to preveč velikodušno. Nisem pa še slišal, da ima v kongresu kdo namen dodatno omejiti uporabo podatkov. Strinjamo se, da ne sme biti finančni spodbud za podjetja, da izvajajo zbiranje obveščevalnih informacij. Seveda morajo biti podjetja plačana eh, za kritje stroškov, vendar pa tu ne smejo biti kakšne visoke marže, kajti s tem se ustvarja spodbuda, ki je v nasprotju z zaščito zasebnosti. Torej, podjetje lahko izvaja nadzor samo takrat, kadar to od njega zahteva vlada. Mislim, da je tu potrebno razkriti več informacij. Ameriški kongres bi si moral bolj prizadevati za to, da se bodo res pokrili samo stroški in da se ne bodo ustvarjale finančne spodbude za izvajanje nadzora. Kar zadeva slab nadzor in zakaj se je to zgodilo, lahko to povzamem z eno samo besedo. Transparentnost oziroma njena odsotnost. Lahko smo brali mnenja o slabem vedenju agencije za državno varnost. Ampak komu je bilo to namenjeno? To so bila tajna sporočila, torej namenjena samo varnostnim agencijam. Torej sodišče je to informacijo poslalo tistim, ki so najbolj grešili. Mislim, da je obstaja upanje, da se bo stanje izboljšalo. Še zlasti mnenje, ki ga je izrazilo sodišče, bi moralo postati javno, ne pa namenjeno samo varnostnim agencijam. Hvala lepa. Hvala gospod Jepesen in hvala gospod Nožem, ki se nam je pridružil z druge strani Atlantika. S tem zaključujemo našo tretjo sekcijo in prehajamo na četrto pričakujemo še eno video povezavo. Zdaj bomo govorili o učinkovitosti nadzora v boju proti kriminalu in terorizmu. Čakamo na povezavo, medtem bom razložila, komu bomo prisluhnili. To bo gospod Reinhard Kreisl z Dunaja, ki je koordinator za program IRIS. To je raziskovalni projekt, ki ga financira Evropska unija. IRIS pa pomeni vse večja odpornost na področju nadzora. Gospod Krajzel nam bo podal kratko predstavitev, potem pa boste imeli možnost postavljati vprašanja. Gospod Krajzel, vidimo vas lahko? Nas lahko slišite? Da, slišim vas, slišite vi mene? Izvrsno vas slišimo. Pozdravljeni torej na zasedanju odbora Libe v Evropskem parlamentu. Takoj vam bom dala besedo, kajti kar nekaj časa ste nas morali čakati. Zdaj bomo z veseljem prisluhnili najprej vašim uvodnim besedam, potem pa vam bomo postavili vprašanja, vi pa boste imeli priložnost odgovoriti. Izvolite. Najlepše hvala, da ste mi dovolili spregovoriti o projektu IRIS. Financira ga generalni direktorat za raziskave in ukvarjamo se z vplivom zbiranja obveščevalnega nadzora nad demokratično družbo. Tri probleme bi tukaj posebej izpostavil kako se to povezuje z eh, bojem proti kriminalu in terorizmu, preprečevanjem tega, kako se lahko to izvaja na racionalen in odgovoren način. Osnovno predpostavka je, da živimo v državah, kjer se izvaja obveščevalni nadzor, to pomeni, da smo tehnosociološki hibridi, ki jih lahko berejo stroji. In take eh, družbe so izpostavljene velikemu obveščevalnemu nadzoru na osnovi tehnologij za zbiranje podatkov. Tehnologije za nadzor eh, se uporabljajo za boj proti terorizmu in njegovemu preprečevanju, um, locirajo in sledijo posameznikom, uporabljajo se za screening, za nadzor nad uh, tokovi denarja ljudi in blaga. Eh, če govorimo o tehnologiji, to ni ena sama tehnologija, ampak gre za cel nabor različnih tehnologij, ki se med sabo povezujejo, tako da so še bolj eh, nevarni za zasebnost. Eh, Seveda, tako zbiranje podatkov je sprejemljivo, če preganjate kršilce zakona. Ampak eh, po eni strani imate osebo, njegovo ali njeno ime in vse informacije o tej osebi lahko uporabite. Po drugi strani pa obstaja neka kategorija, eh, obstaja uh, povezava z versko opredeljenostjo, etično pripadnostjo, poklicem in tako dalje. In na osnovi tega se vzpostavi neka kategorija in uh, obveščevalni podatki se potem zbirajo teh, po teh kategorijah in povezujejo oziroma umeščajo se posamezniki v posamezne kategorije. Torej na eni strani je ta posameznik, na drugi strani Eh, strani pa iščemo posameznika, ki ima eh, določene lasnosti in ki se lahko kategorizira v neko kategorijo. In nekje vmes eh, delujejo organi pregona. Seveda je tukaj sum zelo pomembna, pomemben element. Gre seveda za upravičenost, za zakonito uporabo tehnologije ali nezakonito. Eh, splošne informacije se zbirajo o sumljivih tipih ljudi eh, in mislim, da je to samo po sebi problematično. Eh, gre za nekaj, kar ni tako koristno za identificiranje problematičnih posameznikov ali situacij, predno do njih pride. Seveda lahko uh, zbiramo podatke, agencije eh, oziroma uh, organi pregona pa so tisti, ki se odločajo, kdo bo tarča. Če pogledamo na primer drone, brezpilotna vozila, uh, samo od sebe tako vozilo ne more odločiti se, kdo je potencijalen eh, kršitelj zakona. Težko bomo na ta način preprečili um, napad na ranljive infrastrukturne. On, um, uh, I was part of a study group on preventing uh,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 Uh, Ravno kar uh, smo prekoračili čas uh, za nekaj minut, ki smo ga dodelili tej točki, zato vas moram tukaj prekiniti. Klot je že se odpovedal pravici zastavitve vprašanja in zaradi tega bom da se držimo časovnih omejitev, pogledala dva poročevalca v senci, če imata kakšno vprašanje. Še nekdo se je prijavil v besedi, razen tega. Dva sta se že prijavila. Gospod Fos, se želite zastaviti vprašanje kot poročevalcu senci? Sorry. Um, <laughs> ich hatte, um, se opravičujem. Želite, da zastavim vprašanje v nemščini ali v angliščini? tudi po nemško bo šlo. Torej, zastavljata se mi dve vprašanji. Po eni strani se obveščevalni nadzor v če dalje večjem obsegu, po vašem mnenju, nanaša tudi na zasebna podjetja, podjetja, ki trenutno preučujejo tudi naše delovanje, oziroma da gre za natančen nadzor njihovega delovanja, tudi v najmanjše podrobnosti. Drugo vprašanje. V tem svetu nadzora se z vsako tehnološko inovacijo odpre možnost nadaljnega posega v privatno sfero posameznikov. Se vam zdi, da je to res? Ernst as a shadow. Gospa Ernst kot poročevalka v senci, potem še gospa Zipol in gospod Brons. In potem predlagam, da zapremo to seznam govornikov. Uh, da, čisto na kratko, najlepša hvala. Vprašanje bi zastavila, kako bi lahko obrnili logiko, torej da bi storili korak iz družbe nadzora, torej da bi dolgoročno ali srednjeročno se vrnili nazaj, ne bi bili več družba vse splošnega nadzora. Kako lahko to storimo? kako bi lahko s tem zmanjšali oziroma preprečili tudi kasniva dejanja, ki so zelo nespremljiva, kot smo ugotovili. Naslednja točka se nanaša na mehanizme zakonodajnega nadzora. Morda bi lahko nekoliko sparolili o tem. Tu gre za družbeni nadzor in parlamentarni nadzor. Kateri oblike nadzora so realistične? Kakšne so možnosti za priložnost, za prihodnost? Um, omejila se bom le na eno vprašanje govorili ste o nevarnosti da ne bo več možno imeti odprtih razprav ker bodo vse spremljali ali se vse spremlja zato sprašujem ali bo to učinkovalo tudi na čisto zasebno življenje posameznikov vsakič ko odprem internet ko grem na socialna omrežja uh, ali se bodo tudi v zelo zasebnih situacijah ljudje spremenili, se začeli drugače obnašati pod eh, vplivom teh eh, sistemov množičnega obveščevalnega nadzora. Eh, kakšen odstotkeh načrtovanih terorističnih napadov je bil preprečen zaradi uh, obveščevalnega nadzora in kakšen odstotek je uspel In ali je to bilo zaradi tega, ker je bilo pač manj žrtav? Vendar sem se spomnila vprašanja, če ste merili učinkovitost česarkoli v primeru obveščevalnega nadzora, potem to lahko merite le na osnovi namena in stroškov. Če je namen zelo širok, kako lahko učinkovitost sploh merite in kako sploh to učinkovitost merite, če ne veste, kakšni so stroški. Do, od obveščevalne skupnosti ne dobite nobenih informacij o tem, koliko napadu je bilo preprečenih ali kaj podobnega. Kako lahko sploh date kakršnokoli kredibilno izjavo od učinkovitosti? Pet vprašanj imate, eh, a lahko na vse naenkrat odgovorite in potem bomo to sekcijo zaključili. Kako uh, um, meriti učinkovitost, če se nekaj zgodi ali se nekaj ne zgodi?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 In eh, seveda, ko imamo video povezavo, ne morete diskretno namigniti um, govorniku, ampak temu je pač tako. Najlepše hvala za vašo predstavitev, za čas, ki ste si ga vzeli, da odgovorite na naše vprašanja. In sedaj zadnji del današnje razprave, uh, peta eh, sekcija, gospod Kaspar Tauden, ki ga mnogi poznate že iz prejšnjih dogodkov. Eh, pripravil je študijo za Evropski parlament, ki smo vam jo razdelili in sicer naslov eh, obveščevalni nadzorni podatki ZDA in vpliv na temeljne pravice evropskih državljanov. Eh, kolikor vem, boste dali dolgo predstavitev tega po poročila. Ne, sploh ne bom ničesar uvajal, ker predpostavljam, da so poslanke in poslanci moje poročilo prebrali. Dobro, pa za tiste, ki niso prebrali. Jaz sem prebrala, seveda. Ampak za tiste, tistih nekaj, ki pač jih še ni uspelo to prebrati, mogoče bi dali zelo, zelo kratko predstavitev tega, kar ste napisali. Dve, tri minuti, glavni zaključki, eh, nekatere teme vsi že dobro poznamo, vendar mogoče ne čisto vse. Torej, če dovolite, eh, ne bi se to smer. Februarja sem že po, dajo razne uvode in povzetke. Samo poročilo je zelo uh, razlagalno. Zato bi uh, sam šel skozi to poročilo in izpostavil tiste točke, ki jih mogoče kot odbor lahko poznaje nad, bolj natančno preučite. Sem to, da jih ne spregledate. In upam, da bo to bolj produktivno nekaj bomo seveda izgubili s tem pristopom, bo pa prav gotovo bolj še kot samo nekaj ponavljamo in izpostavljamo. Dobro, seda je vaša, 15 minut imate na voljo. Naj samo na začetku rečem, da sem zelo hvaležen parlamentu, da mi je omogočil, da pripravim to poročilo. Gre za delovanje ZDA in Agencije za državno varnost v ZDA. Obstaja povezava med eh, delovanjem ZDA in NSA in še ene posebne države eh, v EU. Um, Preliminarno lahko rečem, da kot eh, nekoč eh, glavni odgovorni za varnost oziroma svetovalec v Microsoftu, da ni eh, nobenega soupadanja mojih mnen z mnenji Microsofta. Če se slučajno komu zdelo, da je tako. Glavna opaska splošne narave, glede na to, kar je rekel gospod Bronx prej. Obstaja mnenje, da zbiranje podatkov je manj pomembno od njihove uporabe. S tem se ne strinjam. Zakaj? In to bom ilustriral na naslednji način. Od eh, Snowdove informacij v javnosti je sedaj jasno, da vpliv posameznika v družbi, v hierarhiji. Um, ljudje vedo, da Agencija za državno varnost pozna vse osebne skrivnosti, ki so jih prenesli po elektronskih medijih, naprimer v zadnjih desetih letih. To pa prav gotovo destabilizira demokracijo, kajti javno mnenje se daj mora upoštevati ali ljudje, ki imajo vpliv v tej družbi, imajo občutek, aha, mogoče je pa bolje, da tega pisma ne napišem, mogoče moram omejiti svoj pristop, mogoče biti moram bolj uh, razumevajoč do zunanje politike ZDA. Torej, če javnost misli, da je nekaj kar na nekaj lahko obstaja, to pomeni, da je že prišlo do določenega preskoka ravno zaradi um, obsega razkritja za strani Snowdena. Nikoli nismo bili priča takemu obsegu. Govori za, govorimo o deset tisočih dokumentih, ki jih je razkril, o katerih se sploh ne govori in ki se jih še manj analizira. V tem uh, poročilu, kar sem zapisal, bo pravzaprav vse skupaj nepomembno glede na to, kaj se bo izvedelo pozneje. Upoštevati je treba zgodovinske in politične informacije eh, in to seveda eh, povezati z zadnjimi razkritji, ki so se zgodile v zadnjih dveh mesecih. Na osmi strani. Prva tema, na katero bi želel opozoriti, in to je nekaj zelo osnovnega, govori se o nezasebnem upravljanju, kako delujejo zakonodaja o zaščiti podatkov. Eh, če v takem eh, eh, zakonu piše nekaj, kar oduzame osnovno moč posamezniku, posameznik nima več možnosti, da se pritoži, če se njegove informacije naprej kopirajo na tisoč eh, strojev, na tisoč različnih organizacij, lahko to kopira ali celo druge, eh, drugi politični režimi. Ampak Očitno je vsakič, ko se eh, podatki kopirajo iz enega sistema v drug, se vedno tveganja za zasebnost povečujejo, vedno obstaja možnost, da se bo zgodilo nekaj s temi podatki in posledično z posameznikom, na katerega se te podatke nanašajo. To je 40-letna predpostavka v zakonodaji o zaščiti osebnih podatkov. Ampak postaviti se je treba nekaj temeljnih vprašanj o intelektualni podlagi za zakonodajo za zaščito podatkov. Potem, če gremo naprej po tem poročilu, 13. stran X-key score. X-keys je sistem indeksiranja in iskanja, vključuje tri dnevni buffer vseh podatkov, ki se zbirajo na 150 Eh, lokacijah, eh, na ogromnem številu um, serverjev, uporabljajo se telefonski podatki, uh, metapodatki, pasvordi in tako dalje. To je zelo enostaven um, pregled neke ogromne zmogljivosti, ki si je sploh ne moremo predstavljati, o kateri nikoli nismo sanjali. To pomeni, da lahko potegnemo podatke eh, nazaj skozi čas, kot da bi imeli časovni stroj, ne da bi obstajala kakršenkoli sum za posameznega. Eh, Eh, posameznika in to se lahko uporabi za eh, katerega koli posameznika na svetu, razen mogoče, če je američan, pa še to samo v omejenem obsegu. 14. Eh, stran Bull Run programa agencije NSA in sistemi enkripcije, ki se uporabljajo ne z matematičnimi tehnikami, ampak naprimer elektronske emanacije oziroma sevanja iz uh, Eh, računalnika, na osnovi katerih se lahko eh, ključ oziroma šifra rekonstruira. To je seveda izredno šokiralo eh, tehnične strokovnjake v obveščevalni skupnosti in skoraj po vsem svetu sedaj poskušajo ugotoviti, kateri sistemi so sedaj ranljivi, eh, vendar tipajo v temi. In pogovarjal sem se z nekaterimi, um, ki so imeli dostop do teh uh, podatkov, sam nisem. Ne bomo dobili konkretnih podatkov, torej imamo konkreten problem. Uh, vemo, da je ogromno uh, število Sistemov sedaj premalo varnih, ampak ne vemo na osno, kšni osnovi lahko ugotovimo, kateri so testi. Potem so pa eh, informacije tujih obveščevalnih služb, to je nekaj, kar je bilo opredeljeno v eh, le, zakonu iz leta 1978 o. Um, nadzoru tujih obveščevalnih podatkov. Tukaj morate spremeniti dve ravni definicij. Definicija je predvsej. Um, predvsej um, kompleksna. Gle za informacije, ki se nanašajo na tuje teritorije ali tuje politične informacije oziroma tuje politične skupnosti in če se nanaša oziroma uh, povezuje z ameriškimi državljani, ima vpliv na vodenje zunanjih poslov ZDA. To je izredno široka definicija. To pomeni, da se vključuje v to. Uh, lahko čisto uh, demokratično delovanje državljanov evropskih držav. Uh, ne vemo, kako se ta definicija uporablja. Zanimivo pa je, da o tem v 40 letih ni bilo napisano čisto ničesar. Nobenih uh, um, predsedniških odlokov, nobenih. Uh, pravnih interpretacij v zadnjih 40 letih, ampak očitno to je nekaj, kar omogoča eh, špionažo političnega delovanja v tujih državah. To je politično vohunjenje. Eh, gre pa seveda v definiciji za diskriminacijo po nacionalnosti na tej osnovi. Če gre za ameriškega državljana, eh, potem so pragi drugačni kot če ne. In če pogledate še eno pooblastilo v skladu s členom 702, ugotovite, da prihaja do dvojne um, diskriminacije. Uh, dvakrat se uh, favorizirajo ameriški državljani in diskriminirajo vsi ostali. Vendar pogovarjal sem se z. Uh, um, strokovnjaki za uh, človekove pravice, ki pravijo, da je to absolutno v nasprotju z Evropsko konvencijo. Uh, v um, členu 205 uh, eh, razpravljajo o reformah v ZDA, ki nam ne bodo kaj prida pomagale. Namen je nespremenjen. Upravičevanje je boj proti terorizmu. Zbiranje tujih obveščevalnih podatkov, ki se ne nanašajo na američane. To je potem, um, to se daje, tukaj se daje prosta roka zbiranja podatkov o vseh, ki niso američani in to nam spet ne bo prav nič pomagalo. Potem 21. stran ko upoštevamo eh, zbiranje tujih obveščevalnih podatkov eh, v programu Prizma v skladu z 702. členom, eh, obstajajo določeni postopki in ko sem analiziral to poročilo in februarja predla, ga predstavil na Libiju, nikoli nisem verjel, da bodo um, v Guardianu objavili podatke na to temo 20. junija. Torej, ugotovil sem, da ni nobenih omejitev, nobene zaščite za neameričane. Tako kot sem pričakoval, nažalost, in predvideval, to je jasno potrdilo, da ni nobenih eh, postopkov za zaščito zasebnosti ljudi, ki niso ameriški državljani. In potem na 22. strani 21. Eh, augusta se je ta informacija razkrila v pismu ameriške um, vlade vodjem um, obveščevalnih služb. Tam obstaja nek eh, odstavek, ki je zelo pomemben za delo našega odbora. Namreč ko je Agencija za državno varnost filtrirala uh, informacije, ki jih pridobi na različne načine, ko to naredi, potem poskuša 50 odstotno oceniti, ali se podatki nanašajo na američane ali ne. Eh, če je potem to manj kot 50% možnosti se enostavno datki, podatki naprej obdelujejo. Uh, pa, uh, lahko se pa podatki razdelijo in se recimo del podatkov, ki se nanašajo na državljane ZDA, preno, uh, dajo v obdelavo CIA. Uh, Naprimer, v primeru Snowdena ta ni imel uh, dostopa do um, navodil za CIO, ampak zelo pomembno je, da obveščevalna skupnost lahko ima svoje lastne kopije teh podatkov brez kakršnih koli omejitev, kajti šlo je že za filtriranje in tujci so bili izključeni. 23. stran, splošno stališče, kakšna instrumenta imamo na področju zaščite podatkov, vključno z uh, varnim pristanom in um, računalniških storitvah v oblakih. Ampak prav gotovo obstajajo lukne. V zadnjih desetih letih so vrzeli dol, vključene v razne, eh, razne besedila, kjer se uporablja izraz national security, državna varnost, pa se ne ve, ali se to nanaša na države EU ali ZDA. In potem je še izraz ob eh, pravno obvezujoča zahteva, kaj to pomeni. Eh, to se navezuje na to, kar sem preučeval. Mislim, da se odbor Libe mora ukvarjati z dokumenti, ki jih je pripravila komisija v zadnjih desetih letih in ugotoviti, kdo je nekaj odločil, ali je bilo to narejeno v dobri veri, ali je šlo za eh, sodelovanje, ali je šlo za vezano trgovino. Potem imamo 24. Eh, stran manj obejevalnosti in naprej nekaj priporočil pri teh priporočilih eh, se zavedam, da se je odbor Libe zauzel, da bi ponovno izpostavili 42. člen, ampak eh, situacija je taka, kot je. Evropski državljani svoje podatke ogrožajo s tem, ko uporabljajo uh, ameriška spletišča in strežnike. Uh, pričakuje se, da to počnejo, ker so informirani in informirano pristajajo na to. Torej, evropski državljani naj bi bili obveščeni, da če uporabljajo ameriške strežnike, potem pomeni, da so njihovi podatki izpostavljeni um, nadzoru sa strani ZDA. Vendar tukaj gre za politični interes. ampak to ima tudi politični učinek in tukaj lahko povečamo solidarnost in zavedanje v Evropski uniji. Glavni mehanizmi, ki jih imamo, eh, niso zaščiteni eh, proti zakonu o domovinski varnosti in podobno. In tudi naši dogovori niso dovolj trni, taki, kot so naprimer um, varen pristan in podobno. Vse to je treba bolj strateško opredeliti in razvajati. Strateški pristop, ki bi po moje bil koristen, je, da bi sami razvili industrijo, tako da bi razvili tako imenovani evropski oblak. Nekatere države članice bodo v problematični poziciji. Vendar 42. člen, kakšni elementi so tukaj pomembni. Obstaja nekaj pomislekov, o katerem eh, moramo razmišljati na 28. Eh, strani. Eh, pred kratkim je generalni direktor Jahuja rekel, da če bi več povedali o tem, kakšnim pritiskom so bili izpostavljeni v uporabi člena 702, bi potem lahko direktorica odšla v zapor pogovor celo z grožnjo ehm, ne le eh, desetletne zaporne kazni, ampak celo smrti. Taka penalizacija eh, prinaša seveda ehm, konflikt, eh, kajti eh, z evropske strani v sklanu z 42. členu je možna le eh, dvoodstotna globa. Zaradi tega predlagam, da če podjetje ne spoštuje 42. člena, potem moramo to opredeliti kot hudo kaznivo dejanje. Najmanj to lahko storimo. In glede na obstoječo uredbo države članice, morajo postaviti, um, določiti kazne za to vrstno nespoštovanje pravil in to moramo predeliti kot hudo kršitev. Tudi na ravni glob uh, smo zelo neustrezni. Omenil bom zadevo, ki jo poznam. Uh, Microsoft je, si je zaslužil uh, eno milijardno globo v konkurenčni zadevi eh, pri eh, mobilnih operaterjih, vendar eh, profiti, ki jih je pri tem eh, zaslužil, eh, so bili približno 20, 20 milijard. Torej, ena milijarda proti 20 milijardam je prav gotovo nesorazmerno. Zaradi tega sem eh, predlagal, da če želimo imeti resno globo pri 42. členu, potem jo moramo povečati v takem primeru vsaj za desetkrat, torej do kakih 20 odstotkov. Mogoče mogoče to zveni neverjetno, ampak nekateri podjetja imajo toliko sredstev, strateške interese in kolikor sam poznam e, to problematiko, to moramo upoštevati. In ne nazadnje, Bull Run, e, projekt Agencije za državno varnost za razbijanje inkripcije, e, ne vemo pa, kako ta deluje. Ehm, to moramo uporabiti tudi za prodajalce opreme. Torej, člen 42 mora veljati tudi za prodajalce opreme, ki ne obdelujejo notranjih oziroma osebnih podatkov, tako da ne pridejo eh, do dodatnih nevarnosti in eh, dodatnih eh, konfliktov v pravu, zlasti med eh, spoštovanjem ameriškega in evropskega prava. Toliko z moje strani in upam, da bom s tem pomagal temu odboru. Najlepša hvala. Začeli bomo s poročevalcem. Gospod Klod Morales, izvolite. Hvala, predsedojoča. Mislim, da ste vse predramili v tem zadnjem sklopu. Vaša odlična predstavitev je bila odlična. Najlepša hvala. Mi smo bili tisti, ki smo naročili poročilo, ki ste ga pripravili. Razlog je bil, da smo potrebovali strateško preučitev na tem področju, kajti nismo vsi strokovnjaki. Potrebovali smo strateško poročilo kot rezultat tega prizadevanja. Priznali ste, da se situacija zelo hitro spreminja. Čeprav podamo strateška priporočila in eh, ocene, nas lahko prehitijo, ampak v končni fazi moramo takšna poročila podati. Prav tako je ta preiskava zelo kratka. Treba pa je zagotoviti pregled področja, na katerem opravljamo preiskavo. Tako da najlepša hvala, da ste nam pri tem pomagali. Čeprav kole, niso vsi kolegi prebrali vseh, vseh strani. Um, poročila. Jih bomo lahko prebrali v nadaljevanju, tudi sam sem lahko prebral samo nekaj odstavkov. Tako da ste podali aktualne podatke na področjih, na katerih nismo najbolj poučeni. Podali ste naprimer strateška priporočila za nadaljne delovanje parlamenta. Ne vem sicer, ali se lahko obvežam, da se bomo lahko navezali na ta priporočila. Eno izmed priporočil se nanaša na zelo jasno izjavo, ki ste jo podali. Gre za idejo, da ko gre za elektronske medije, bodo ti vedno prisotni in da bodo imeli vpliv na politični vidik in na vse vidike vsakdanjega življenja državljanov. To je zelo jasno. Vse vaše izjave so zelo zanimive. Me se dotaknem priporočil, s katerimi se bomo morali resno uh, um, soočiti, naprimer, ko gre za konkurenčnost FISA, člen 702, naprimer, v tem področju, v poročilu v izpostavljati predvsem ta vidik, ko gre za računalništvo oblaku. To izhaja iz vašega poročila. Tu je treba zagotoviti napredek na tem področju. Ali menite, da obstaja možnost, da Evropska unija postane bolj konkurenčna na tem področju? Vem, da ste prek Twitterja in tudi v drugih predstavitvah, ki ste jih podali, govorili o brazilskem primeru. Sam ga sicer, to sicer presega moje razumevanje, ampak dejali ste, da Brazilci govorijo o tem področju govori o tem, da bi se podatki zadržali znotraj eh, njihovega mm, območja, znotraj njihove pravne pristojnosti. Kaj menite, če se to zgodi, ali bo morda na to izumljena tehnologija, ki bo uh, prehitela tusne, ta nastavek, ali pa je možno res zamejiti izmenjavo na posamezno državo? Potem govorili ste uh, o kodiranju. Jacob Applebaum je naprimer govoril o enkripciji in o britanski GCHQ. Enkripcija informacije je zelo pomembna in eh, tu se predstavlja izziv pri dostopu do dejanskih podatkov. Vi pa ravno temu nasprotujete pravite, da je to tehnološko področje. Ali ste v poročilu predvideli kakšen nastavek, ki bi se dotaknil tega tehnološkega področja? Bi lahko Evropski parlament pripravil kaj um, praktičnega pri ukvarjanju s tem zelo tehnološkim eh, področjem. Ne bom se sicer spuščal v ta posamezna področja, ampak eh, rad bi vam samo nakazal, na kakšne načine bo vaše poročilo koristilo nam. Ukvarja se tako s politiko kot s tehnološkim vidikom januarja 2014 bomo morali pripraviti poročilo in dobro je, da ste nas eh, obvestili o nekaterih eh, zadevah, naprimer o ravnotežju med eh, zasebnostjo in varnostjo. In hvala, da ste nam podali aktualne podatke, drugače bi naše poročilo zastaralo v nekaj tednih. Najlepša hvala, gospod Aksel Vos, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se vam zahvalil za zanimivo predstavitev. Zanima me nekaj, kar ste dejali glede zmožnosti nadzora strani organov ZDA. Dejali ste, da to velja tudi za organe Združenega kraljestva in da lahko primer preprosto prenesemo na britansko situacijo. Potem, kakšne so vaše ocene? če bomo sprejeli ustrezne oziroma bi lahko sprejeli ustrezne sporazume z ZDA in Združenim kraljestvom, potem mislim, da ne bi mogli vzpostaviti podobnih eh, pritiskov, naprimer na Rusijo ali pa Kitajsko ali morda imate kakšen nasvet, kako bi postopali v teh primerih. Potem omenjate tudi varni pristank in um, korporativna pravila. Tudi to so zanimivi elementi, ki jih uh, navajate. Prav tako omemba člena 42 in povezanih um, sankcij. V navezavi na to se pri varnem pristavu, pristanu zastavlja vprašanje. V ZDA smo podpisali sporazum o varnem pristanu, z drugimi državami pa takšnega porazu, sporazuma še nismo izpogajali pri varnem pristanu smo sicer vsi načeloma pripravljeni, da se sporazum spremeni ali pa prekine in da morda razmislimo o tem, da bi z drugačnim sporozumom dosegli napredek, morda zastavili nov standard. Ali bi lahko pri drugih državah, kjer še nimamo takšnih sporozumov, na ta način dosegli napredek? To me zanima. Slišimo, da se na kitajskem proizvajajo računalniki, ki imajo prav, tako rekoč že v, ugrajene sisteme za vohunjene. Zanima me, ali so vam takšne zadeve morda poznane. Najlepša hvala. Se bom preskočila in bom spregovorila kot zadnja, gospod Albrecht. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala, da ste zelo obsežno orisali to študijo. Mislim, da bi lahko o še številnih elementih spregovorili bolj podrobno. Najprej pa bom spregovoril o zaščiti žvižgačev. To ste omenili v besedilu kot enega izmed pomembnih priporočil Evropskemu parlamentu. To je seveda vprašanje, o katerem je treba razpravljati. Zanima me, katere so realne možnosti da bi um, javnosti približali primere kršitev in kako bi lahko v okviru našega okvira za zaščito podatkov to preprečili. Mislim, da je sedaj primeren trenutek za to. Naslednja točka se nanaša na industrijsko politiko v navezavi na evropski oblak, ki ga omenjate na 27. strani. Mislim, da lahko govorimo tudi o možnostih, kako se odzivamo na dejanja tretjih držav. Tu gre za politična vprašanja in vprašanje, kaj lahko storimo prek zakonodaje. Vsa ta vprašanja pa ne spreminjajo dejstva, da obstaja grožnja. Kako bo z vzpostavitvijo evropskega oblaka? Kaj so po vašem mnenju tiste najbolj prereča vprašanja v povezavi s tem? in ne nazadnje še vprašanje o razpravi, ki poteka na drugi strani Atlantika. To je vprašanje, ki je mm, v trenutni situaciji za nas zelo pomembno oziroma najpomembnejše. Ali je zaznati gibanja mm, v razpravah o politiki ZDA? Ali prihaja do sprememb, na katere se lahko že osredotočimo, kjer lahko pritisnemo in pozovemo ZDA, da stopijo korak bliže če je tako, če to opažate, potem bi nam to pomagalo v naših razpravah s partnerji. Najlepša hvala, gospa Ernst. Hvala. Naslednje vprašanje imam. Najprej zanima me celotna problematika. In sicer gre za problematiko sankcij kazanskega pregona razpravlja se o že obstoječih predlogih, um, razprava poteka v Evropskem parlamentu in uh, razprave potekajo na podlagi zaostritev sankcij. Pravite pa, da sankcije niso trenutno zadostne. Kako lahko tu nekoliko obrnemo naše razmišljanje? Kakšne so tudi kvalitativne možnosti, da bi dejansko tu uvedli strožji sistem sankcij? Potem naslednja točka. Če niste američan, potem ni nikakršnih omejitev. To me zanima, kako lahko začnemo razpravo s partnerji na drugi strani oceana. Kako lahko razpravljamo o temeljih pravicah tistih, ki niso državljani ZDA. Mislim, da samo z enim ukrepom ali dvema teh vprašanj ne bomo mogli razrešiti. Kako lahko vodimo razpravo na enakopravni ravni? Potem zapisali ste, da bi morali tudi v uredbe uvesti omembo zaščite zasebnosti. To bi rada omenila in ne nazadnje še evropski oblak tehnično nisem dovolj podkovana, da bi si pod tem pojmom lahko kaj predstavljala. Zanima me, ali je to tehnično izvedljivo. Morda je to smiselno vprašanje, morda bi lahko nekaj več povedali o tem. Hvala in ena zadnje dajem še sebi besedo. Najprej glede evropskega oblaka. Zdi se, da je to nasprotujoč si pojem. Ideja oblaka je, da je ogromen in da mm, uporablja vse razpoložljive možnosti. Nisem najbolj vesela nad idejo, da bi torej Evropo ogradili in da ne bi uporabljali vseh novih možnosti, ki nam jih ponuja tehnologija. Vendar pa zdi se mi, da bi morali vzpostaviti neke vrste proti v tež Evro dominantnosti ZDA na trgu, torej da postanemo nekoliko bolj močni na področju računalništva v oblaku? To je torej vprašanje, ki vam ga zastavljam. Tudi če bi okrog Evropske unije zgradili um, ograjo in bi imeli 100 odstotno evropski oblak, potem to ne pomeni, da bi bili avtomatsko, podatki avtomatsko nedostopni za ameriško stran. O tem smo že razpravljali. Ne gre namreč samo za tehnološko vprašanje, ampak tudi za pravno vprašanje. Recimo, da imamo podjetje, ki je del evropskega oblaka. Ampak, če ima to podjetje nek urad v ZDA, naprimer, se nahaja na pravosodnem območju ZDA. Tako da to ne gre samo za vprašanje fizične lokacije. Potem naslednje vprašanje. Ali bi bilo za Evropsko komisijo možno, da na podlagi obstoječe zakonodaje za zaščito podatkov lahko reši trenutno težavo? Mislim, da je tako, ampak da je komisija nekoliko preveč um, plaha in ne uporablja svojih pooblastil. Kaj ti trenutno zakonodajo o zaščiti podatkov Evropske unije ne dopušča praks, ki smo jim priča? Nova zakonodaja bi sicer lahko ponudila boljšo zaščito, ampak eh, zanima me vaše mnenje, ali je trenutno veljavna zakonodaja lahko v pomoč. In še zadnje vprašanje, ali morda veste za identične zakone v državah članicah Evropske unije. Včasih se mi zdi, da preprosto krivimo američane, da nekaj počnejo, ob enem pa počnemo nekaj podobnega tudi doma. Zdi se mi, da imamo podobne zakone tudi v Evropske unije. Izvolite. Torej, začel bom z vprašanjem o evropskem oblaku, zdi se, da je zelo priljubljeno. Poskuši, poskušal sem predvideti možna vprašanja pod točkami 1, 2 in 3 na 33. strani. Naj jih eh, preberem, kajti mislim, da se te točke neposredno nanašajo na nekatera vprašanja, ki ste jih zastavili. Glavno splošno dejstvo pri obravnavi oziroma obdelavi podatkov v oblaku je, da gre za številne računalnike, ki se lotevajo velike kopice podatkov. Pravzaprav pa je oblak sam, namenja samo zbiranju podatkov. V oblaku pa je pomembno tudi vprašanje, ali so podatki kodirani ali dekodirani. Torej, ko želite dostopati do podatkov v oblasku, mora celo ponudnih storitve imeti ključ, ki omogoča dekodiranje informacij. In šele takrat so informacije ranljive za nalog v skladu s 702. členom FISE. Kar pomeni, enkripcija je v boju proti NSA in dostopu do podatkov v oblaku nesmiselna oziroma neučinkovitka. pri raziskavah nikoli ne morete vedeti, ali boste dobili gospodarsko smiselne podatke in eh, tega se zavedajo tudi podjetja. Edina možnost je torej, da se v primeru oblaka sam oblak zajezi na področju vaše pravosodne pristojnosti. Na strani 32 v drugem odstavku je govora o členu 702 in to dostopu na tem področju. Zdi se mi, da je dostop na podlagi zahtevka s členom 702 v Evropski uniji zelo um, mala verjetnost. Mislim, da se bi evropska podjetja pritožila in spožila ustrežne postopke. Poleg tega eh, Evropska unija ne bo glavna tarča ZDA. Treba je naprimer eh, razmislite tudi o podjetjih, ki imajo sedeže oziroma poslovalnice v ZDA. Ne bom sicer omenjal imena, ampak obstaja ena izmed večjih evropskih, eno izmed večjih evropskih podjetij, ki si pridržuje pravico, če priberete njihove poslovalne pogoje, da podatke pošilja ZDA. Tako da Evropska unija mm, si prizadeva, da bi izolirala svoje podatke od eh, ZDA. Drugi pomemben vidik na tem področju pa je, da obstaja velika razlika med tehnološko izpostavljenostjo, ko gre naprimer za prenos, preprosto ponujanje podatkov ZDA na pladnju ali pa pridobivanjem podatkov na podlagi prisluškovanja prek kablov. Velika je razlika v tveganju, um, če imate naprimer um, tehnološki center EU, ki dela na podlagi odprtokodnega sistema za zaščito, ki je zelo ranljiv. Druga pa je situacija, če, je naprimer, eh, če so naprimer podatki enkriptirani in je treba najprej razbiti kodo, ki je preden jo lahko dobi NSA. E-, v prvi situaciji gre za preprosto ponujanje podatkov na pradnju, v drugi pa za bolj premeteno, premeten pristop. Načrt komisije je bil, da bi izenačili obe situacije, ki sem jih izpostavil, tako da bi prek nove uredbe izenačili obe situacije, torej to ponujanje podatkov na pladnju ali pa ohranjanje podatkov v Evropski uniji, kjer bi bili sicer dobro zaščiteni pred usmerjenimi napadi, ki vas skrbijo, ampak v skladu z novo uredbo bi torej obi situaciji obrave, obravnavali ener, enako. In že lajko, ne samo tehnološkem podkovancu je jasno, da to ne gre za enaki obliki tveganja. To sem želel zelo jasno izpostaviti v poročilu. Sama osnova uredbe je napačna, treba jo reformirati. Treba je vzpostaviti obvezojoče določbe, ki so vine tudi v drugih eh, uredbah, kajti drugače bomo preveč ranljivi v prihodnosti. Sedaj ne se dotaknem nekaterih um, drugih vprašanj? Naj začnem z, z vprašanjem gospoda Vosa. Tu gre za stanje oziroma razmerje med Evropsko unijo in ZDA. Nisem čisto dobro razumev, kaj ste želeli povedati, ampak sam nimam osebnih izkušenj z Rusijo ali Kitajsko na tem področju. Ne vem sploh, če sem pogledal naprimer ruske zakone ali pa kitajske zakone. Uh, Ruska stran je naprimer podpisala uredbo 108, ampak o tem ne bom podajal nadaljnih komentarjev. Potem, kar se tiče sporazuma o varnem pristanu, mislim, mislim da je bil ta sporazum eh, pravzaprav prelomljen. Včeraj sem bil v Washingtonu in sem, eh, tako kot gospod Nemec, sodeloval z obavom v skupino za preiskavo. Vprašal sem jih, ali mi lahko podajo več informacij in so dejali ne. Naj vam povem, kaj so mi dejali z prve roke. Dejali so, da je sporazum o varnem pristanu popolnoma trgovinski sporazum in ne vidijo nikakršne omejitve za dostopanje do podatkov prek tega sporazuma, če gre za namene zagotavljanja nacionalne varnosti. Takšna je torej njihova miselnost. Tako da se moramo vprašati, kako smo lahko po 30 letih v Evropi storili tako hudo napako. Kako smo se postili tako usodno zapeljati. Kaj se je zgodilo? Kaj je šlo narobe? Treba je najti odgovor za to, da napak ne bomo ponavljali. Mislim, da sporazum o varnem pristanu ni model, ki bi mu želeli slediti v prihodnosti. Naj se vrnem na vprašanje gospoda Morasa, o katerem mislim, da sem že spregovoril. Ampak da, govora je o frazi, ki se pojavlja v navezavi na mm, eno izmed eh, držav, gre za balkanizacijo interneta. Ampak tu mislim, da gre za napačen izraz. Tu gre za cenzuriranje dostopa do informacij, torej za omejevanje dostopa do informacij strani evropskih državljanov. Pravzaprav pa gre za vzpostavljanje podjetij v Evropski uniji in spodbujati ljudi, da uporabljajo te storitve iz Evropske unije. Ampak ni nikakršne prisile, če nekdo želi torej dati svoje podatke na voljo NSA, potem ga ne omejujemo. Tu gre torej za zavestno privolitev in ta je še vedno možna. Želimo pa torej zaustaviti primere, ko gre za bodi si javno organizacijo ali zasebno organizacijo, ki je pridobila informacije na podlagi sumljivih pogojev poslovanja, da bi potem lahko posiljala vaše podatke NSA. Takšne prakse želimo zaustaviti. Ampak ta ideja o balkanizaciji ni korektna. Tu je govora le o spostavitvi evropskih zmogljivosti za to, da se lahko posamezniki odločajo na podlagi osveščenosti. In potem še točka, ki se nanaša na enkripcijo. Seveda lahko razmišljamo o možnostih um, obsežne zaščite prek kodiranja. Uh, Vse o tem smo razmišljali še pred parimi meseci, ko še ni bilo govora o škandalu, ki se nanaša na program Bull Run. Treba je razumeti, da temeljnih kod še niso dekodirali, ampak v zadnjih dveh tednih je bil omenjen eden izmed glavnih eh, ponudnikih eh, varnostne opreme, RS Laboratories, naprimer so dejali, da njihov glavni mm, program za zaščito temelji na, na ključnem eh, sistemu za enkripcijo, ki ga je torej um, dekodirala NSA in potem je samo podjetje dejalo, da naj uporabniki prenehajo uporabljati njihovo programsko opremo zaradi tega, ker ne zagotavlja varno zaščite. Torej, če dalje bolj ugotavljamo, da je na voljo prostokodna, odprtokodna m, mm, programska oprema za zaščito. In glavni veliki prodajalci varnostne opreme so tisti, ki so bili tarča teh eh, m, mm, očitkov, da so nekoliko preveč se približali Agenciji za državno varnost. Oziroma ravno obratno tisti veliki prodajalci, ki niso odprtokodne narave, so nekoliko preveč pribli, se približali Agenciji za državno varnost, tako da bi sam vedno stavil na odprtokodne programe. Tako da je treba o tem razmisliti vsakič, ko uporabljamo programsko opremo. Sem morda še kaj pozabil, bomo imeli še en krok izmenjav mnen. Se upravičujem, če sem koga pozabil, me prosim opomnite. Najlepša hvala. S tem smo prišli do drugega kroga za izmenjavo mnen. Gospa Romero Lopez želi besedo, gospod Weidenholter in gospa Morvaj želijo besedo. Ne, torej ti trije govorce. Gospa Romero Lopez, izmorite. Eh, si rekuerda nos. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi ponovno dali besede. Gospod Bavdan, sestala sva se že, ko je potekala razprava o zakonu o zaščiti podatkov. Takrat smo se poskušali lotiti nekaterih težav, ki se zastavljajo v navezavi na oblak, ko gre naprimer za podizvajalce. Ponudniki storitev naprimer sklenjajo ponudbe, eh, pogodbe s podizvajalci. In tu gre za sklepanje pogodb eh, v navezavi na največje ponudnike oblakov. Ali je možno, da bi te oblake oziroma ponudnike storitev oblakov obvezali, da spoštujejo enako zakonodajo, kako jo spoštujejo torej glavni izvajalci? Torej, bi bil to način, da zagotovimo, da se pravil držijo tudi podizvajalci? Ne vemo namreč, do katere mere bi nosili odgovornost. Ne vemo, ali bo, se bomo morali s tem ukvarjati tudi v Evropi, kako bo torej s ponudniki evropskih storitev v oblaku in morda bodo tudi ti najemali pod izvajalce. Tako da s tem se je treba ukvarjati. Potem um, naj omenim 42. Uh, člen. Letos poleti je bilo veliko slišati o moči podjetij in celo gospa Redingova je omenjala, kako težko je pridobiti izredno privolitev. Če se pojavljajo težave že pri tem vidiku zaščite podatkov, ko gre za zavesno privolitev, potem okvir, se bodo v okviru 42. člena pojavile še dodatne težave. Torej, glede na trenutno formulacijo 42. člena me zanima, ali so formulacije dovolj, da bi zaobjele tisto, kar ste predlagali vi. Torej, da podatkov ne moremo prenesti v tretje države brez eh, zavesne privolitve ponudnikov storitev. Če je odgovor pritrdilen, to pomeni, da bomo morali preklicati številne sporazume. Kajti, če je tako, potem uh, nimamo nikakšnega pooblastila za nadzor nad uporabo podatkov. Nimamo namreč uh, pristojnosti, da bi nadzorniki za varstvo podatkov izvajali takšen nadzor. Kakšna bi bila možna rešitev? Zanima me, kakšno povedati, kakšno je vaše mnenje glede te določbe, ki je po mojem mnenju izrednega pomembna. Pri ponovnem izpogajanju sporazumov namreč ne bomo verjetno spreminjali glavnih vsebin določb. Želimo slišati še druge geogovorce. Gospod Vajdel Horcer, prosim. Hvala. Danes smo slišali o tem, da naj bi skupina za čezatlantsko sodelovanje dobil, zagotovila nekolikšen večji pogled v samo situacijo. Zanima me, ali bomo strani te skupine, ad hoc skupine, dobili kakšno poročilo, ki nam bo omogočalo boljši pogled. Trenutno se mi zdi, da obstaja digitalni prepad med Evropsko unijo in ZDA. Morda sicer zastavljam sugestivno vprašanje, ali, ampak ali menite, da z našim svežnjem za zaščito podatkov lahko premustimo ta prepad? Kaj je po vašem mnenju bistveno pri tem? Hvala. Morvaj, last, uh, last... Najlepša hvala. Gospa Morvaj, zadnje vprašanje, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Predsedujoča. rada bi se vam zahvalila za to zelo zanimivo razpravo. Zelo raz, raz zanimivo je prisluhniti ljudem, ki so leta in leta delali pri Microsoftu, naprimer. Zanimivo je videti, kako se razvija programska oprema. Ali nas podbojate, da kupujemo programsko opremo, ki je proizvedena lokalno ali da uporabljamo naprimer um, programsko opremo velikih proizvajalcev, kot je Microsoft, ki stanejo kar nekaj denarja. Zanima nas torej naprimer način dela Microsofta. Microsoft ima naprimer izključne pravice. Mu, oziroma pogodbe, naprimer s pravosodnim ministrstvom ali pa s šolskim ministrstvom in tako naprej. Ko gre za NSA, ali menite, da obstaja neposredna nevarnost, um, da je Microsoft torej povezan neposredno z Agencijo za državno varnost? Ali menite, da se bodo podatki avtomatsko um, torej predajali ameriškim tajnim službam glede na to, da ima Microsoft zelo pomembno vlogo tudi v odnosu do ameriške vlade. Bi lahko podali kratko pripombo na to? Uh, well, to je bila zadnja govorka, gospod uh, Biden. 546, če si pogledamo obstoječo zakonodajo, če govorimo o nekem varnem, uh, pristanišču moramo vedeti, da imajo organi že polne pristojnosti in tudi dovolj razlogov, glede na to, kaj je bilo objavljeno za to, da bi prekinili pretok podatkov v katerikoli državi. To bi lahko naredili. Poleg tega ima tudi komisija pristojnosti in razlog, da zapre tudi to varno pristanišče. Tega ne Tu ni potrebna kakšna nova zakonodaja, to lahko naredijo že jutri. Tudi modelne pogodbe, ki jih je pripravila komisija iz leta 2001, z njimi se dejansko eh, lahko umakne veljavnost. To je možno narediti in poročilo kaže tudi, da se obsoja eh, izvajanje nadzora nad obveščevalnimi podatki tretjih držav. Poudarek na 42. členu je na soglasju, kajti če ne bo strukturiranega dogovora ZDA, potem bo stalo samo soglasje. Predlagam pa predvsem strategijo dveh pesti. Po eni strani povečamo politično zaveščenost in zahtevamo obveščeno soglasje, po drugi strani pa izboljšamo možnosti za evropski oblak. Upamo, da bo to vplivalo na ameriško politično in komercialno mnenje. Lahko bi recimo organizacije za državljanske svoboščine in tudi trgovinski organi na mesto, da bi uničevali našo zasebnost, morda bi tudi oni lahko lobirali pri ameriški vladi za boljšo zaščito ne američanov. Moram reči, da Danes nismo realistični, če mislimo, da v javni razpravi v ZDA interesi Evropske unije ali tretjih držav karkoli pomenijo. Zelo sem odblizu spremljal razpravo v preteklih desetih letih, do pred tremi meseci in tu se ne hecam, sem naletel v desetih letih samo na eno omembo interesov neameričanov samo v enem odboru. V, zadnjih, v zadnjem času gospod Novčem je govoril o odboru za nadzor nad kršenjem pravic in eden od odvetnikov. V kongresu nič, tako da je pred nami ogromno dela, če želimo zastopati naša evropska stališča. To moramo popeljati v ZDA. Potrebujemo delegacije, poslance, ki bodo nastopali v televizijskih studijih in sodelovali v razpravi, kajti danes. Eh, moram reči, da se o tem še sploh ne govori. Kar zadeva podizvajalce, to je zelo tehnično vprašanje, ampak pomembno. Če berete to stališča odvetnika, kam bodo šli ti podatki eh, v nadaljni obdelavi, je to težko razumeti. Na poti je predlog komisije za standardizacijo pogod po oblakih. To je pomemben element rešitve, je pa to v tem trenutku veliko območje negotovosti. Mislim pa, da to predstavlja samo 10 odstotkov rešitve, vendar pa ne smemo pozabiti na ta vidik. Kaj še moramo meniti? Omenil sem že, da imajo po mojem mnenju organi za varstvo zasebnosti že razloge, da začnejo ukrepati. In to me spomne na nekaj, kar sem želel povedati prej. Namreč, kje so varohi podatkov in ustrezni organi bili do zdaj? V svojem poročilu sem kritičen in pravim, da niso nič naredili, da bi upoštevali svarila moja in drugih v zadnjih dveh letih so očitno zaspali za volanom in to sem pripravljen podpreti s podatki. Mislim, da bi bilo korisno, če bi odbor povabil še zlasti organe za varstvo podatkov, naj pridajo in povedo, kako so v zadnjih dveh letih obravnavali to vprašanje in zakaj niso ukrepali. Ukrepali namreč niso, imeli pa so pristojnosti, da bi. Do zdaj še nisem omenil v svojih priporočilih konkretne ideje za reforme dogovorov o nadzoru nad eh, zbiranjem obveščevalnih podatkov. Lahko bi imeli komisarja za ljudi, ki bi bil lahko izvoljen in zastopal posamične interese. In če sedaj se nekoliko odmaknem od vprašanja, ki mi je bilo zastavljeno, veliko je tehničnih nekompetenc. Po vsem svetu imamo več kot 2 tisoč eh, varuhov podatkov, koliko vem, jih je samo nekaj, ki imajo znanja, samo nekaj jih je, ki imajo podiplomska znanja z področja računalništva. To je tako, kot če bi neko agencijo, ki ugotavlja plovnost letal, opremili z ljudmi, ki so vse kaj drugega kot inženirji. Podobno je to na področju varovanja podatkov, zato mislim, da potrebujemo kvoto tako, da bodo organi za varstvo podatkov morali imeti vsaj 25 odstotkov ljudi, ki imajo ustrezne izkušnje. Problem je ravno tako resen. Poglejte si samo, kakšne izkušnje imajo ti organi, pa boste videli, kako resno je to vprašanje. Oh, the, um, the report, Kar zadeva poročilo čezatlantski strokovni skupini, ne, nisem jim poročal, ker ne vem, kdo so ljudje v tej skupini. Gospod Nemec je videl moje poročilo, ampak to morda kaže obžalovati nasplošno. Ta in druge ekspertne skupine so neznani, ne vemo, kdo so ti ljudje in ne poznamo njihovih strokovnih znanj, pa bi morda bilo dobro, če bi v prihodnje to spremenili. Kar zadeva vprašanje vloge Microsofta v industriji oblakov in zaklepanja programske opreme, na to ste verjetno namigovali, res je, da če se vrnemo na leto 2008-2009 in urgentnost na strani Microsofta glede oblaka, to poznam zelo od blizu. Microsoft je želel migrirati svoje stranke v oblak pred svojo konkurenco. Namreč s tem, ko so migrirali stranke, so dejansko ohranili svoj standard zaklepanja in uvedli tudi svoje licenčne pogoje, tako, da je strankam težko presedlati na koga drugega. Zato bi morali imeti standarde, da bi preprečili zaklepanje statusa. In mislim, da je bilo precej naivnosti strani regulatorja, ki ni znal preprečiti sedanjega zaklepanja. In še žvižgači, Tega se nisem dotaknil v prvem krogu odgovorov. Nekateri se boste spomnili, da po februarju, odkar sem dal svojo predstavitev, sem bil naprošen, da dam priporočila glede žvižgačev in nekaj je že bilo vloženih eh, predlogov sprememb, ki naj bi jih obravnavali oktobra. Ti predlogi sprememb so v redu, predlagal sem močnejši, svežen in zdaj predlagam še nadaljno okrepitev. težko je nekomu zagotoviti azil oziroma imuniteto pod eh, sedajni zakonodaj o varstvu podatkov. Moram reči, da bi bilo dobro, če bi eksplicitno vključili zaščito eh, žvižgačev v zakonodaj. Veliko bo potrebno proučevati zakonodajo, da bodo določbe o pravnem varstvu žvižgačev res bodo tesne. Primer je Edward Snowden. Možno je, da bodo tudi državljani ZDA preganjani, če bi pomagali. Organi ZDA bodo lahko svoje državljane preganjali do njihove smrti, zato bo dejansko potrebno žvižgačem zagotoviti precejšen ček, da bodo lahko preostanek svojega življenja preživeli drugot, če se odločijo za to, da izdajo mm, podatke. Mm, vprašanje pa je, kaj moramo narediti, da bodo ZDA prepričane, da ne, se ne splača ukvarjati se s temi dejavnostmi. Gospa. Uh, uh, mislim da mojega vprašanja morda niste razumeli zato bi ga ponovila torej moje vprašanje je bilo ali obstaja nevarnost da če bi uporabljale vlade programsko opremo microsofta recimo v javni upravi pravosodju da bi agencija za državno varnost če povem odkrito, vohunila preko Microsoftovega sistema skozi zadnja vrata. Poznamo namreč dogovor med Microsoftom in Agencijo za državno varnost. Torej, če neka država eksplicitno uporablja Microsoftovo programsko opremo, ali je zato bolj ranljiva? Well, Vprašanje je precej zapleteno. Kratek odgovor je, da ne zaupam več programski opremi Microsofta in to sem naredil. Že zadnjih deset let ne uporabljam več Microsoftove programske opreme. Torej, mislim, da razlogi za zaskrbljenost so. Ljudje dosti krat razmišljajo o zadnjih vratih, ki pa res niso zadnja vrata. Moram reči, da so včasih načini za dostop do podatkov veliko eh, enostavnejši. Čuši. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala, da ste delili z nami svoje znanje. Zadnji del bomo namenili zaključnim pripombam poročevalca, ne? Verjetno boste veseli, da so moje zaključne reforme na, oziroma pripombe na računalniku, ki je tamle, ampak če dovolite bi povedal samo par stvari. The, uh, the, um, Najprej se želim zahvaliti gospodu Krajslu, gospodu Jeprseno in vsem, ki ste sodelovali, gospodu Baudno. Hvala lepa vsem, ki ste kakorkoli prispevali. Par stvari bi povedal o današnjem dopoldanskem sestanku. Namreč slišali smo kar nekaj kritičnih vprašanj, ki smo jih obravnavali skupaj s komisijo. Seveda nimamo odgovorov na vprašanje SWIFT-a. Vprašanje smo naslovili na državnega sekretarja. Upamo, da bomo izvedeli več od komisije kasneje. Tudi v zvezi z Europolom so še odprta vprašanja. Tudi to bomo morali spremljati in tudi o tem bomo obveščali. Tretja stvar, ki jo želim prav tako omeniti, pa je vprašanje Belga Koma oziroma sestanka, ki naj bi potekal 3. oktobra. Namenoma ne dajem političnih zaključkov, kajti tukaj gre za nekako hm, preiskavo Zato ne dajem nobenih zaključkov. To so bile moje tri pripombe in mislim, da bo to dovolj, kajti če rečem še karkoli drugega, mislim, da bom vse skupaj zelo utrudil. Torej, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali na današnjem eh, dogodku, ki je bil precej dolg. Hvala lepa vsem tistim, ki ste ustrajali do konca. I think Mr. Bronze asked about the 3rd of October. Gospod Pronc je spraševal o 3. oktobru. Sestanek 3. oktobra bo sestanek, ki se nanaša na Belgakum in trditve v zvezi s tem, da naj bi prišlo do udora v sistem Belgakoma. Zato se želimo eh, sestati z varuhom podatkov in vabljeni so tudi vsi poročevalci v senci. Gospa Morvaj, imate postopkovno vprašanje, ker želimo zaključiti sestanek. Da, postopkovno. Ali bo potekal še kak sestanek 30. septembra In ali v delegaciji, ki bo šla v Washington, lahko sodelujejo tudi samostojni poslanci? Namreč sama nisem članica nobene stranke, pa bi rada šla, ker govorimo tako veliko o transparentnosti, bi rada to vprašala. Razumem. 30. septembra popovdan od 3 do pol sedmih bomo imeli sestanek, najprej izmenjava s predstavniki civilne družbe iz ZDA, EPEC in SAU, potem pa še drugi sestanek žvižgači in njihova pravna zaščita. Torej, 30. septembra bomo to obravnavali. Kar zadeva vaše drugo vprašanje, to odločajo, o tem odločajo koordinatorji odborov. Mislim, da o tem ne bomo odločili tu in zdaj. Koordinatorji so tisti, ki odločajo in. Verjetno veste, da je veliko razprave glede zasedbe te delegacije. Vaša prošnja ni edina, je pa predmet pogovora, bo obravnavana. Just, uh, the... Predsedujoči sem ravkar omenil, da je v vašem svežnju zdaj tudi osnutek sestave odbora. In to se bo dejansko spreminjalo samo na podlagi um, poročevalcem v senci oziroma glede na obravnavano temo, kot je recimo SWIFT. Dobro, če ni drugih prejčih vprašanj, se zahvaljujem vsem, vključno za tolmači. Jon ima nujno pereče vprašanje. Vprašanje glede primera Belgakom ali bodo tudi predstavniki britanske vlade. Preveril sem. Sekretarjat je danes ponovno spomnil eh, glede britanskih predstavnikov in poročevalcu senci bom eh, spomnil oziroma jim razložil, kakšen je napredek na tem področju. Hvala lepa, hvala tolmačem in prijeten večer.